Brilliant. Thank you very much. So the first item on this morning's agenda. Hvala lepa. Prva točka je poročilo komi. Začnimo s kompromisom 9. Kdo je za? Je kaj narobe s tem mikrofonom? Upam, da se zdaj bolje slišimo. Take two. Okay. Okay. Compromise. Kompromis 9, prvi del, kdo je za? Proti, vzdržani. Drugi del, za, proti, vzdržani, sprejeto. 51 za, proti, preverimo. Enega LS preveč imamo. Hvala. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. Kompromis 7 za, proti vzdržani sprejeto. Employment 3 za, proti vzdržani sprejeto. Employment 5 za, proti vzdržani zavrnjeno. 59 za, proti vzdržani zavrnjeno. Kompromis 8 za, proti vzdržani sprejeto proti, vzdržani. Sprijeto 66 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno 67. Aha, preverimo. 66. Hvala, zavrnjeno. Oseminsedemdeset prvi del za proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto, saj mislim. 79 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 80 za, proti, vzdržani, sprejeto, 81 za, proti, vzdržani, sprejeto, 6 za, proti vzdržani sprejeto, sedem za proti vzdržani sprejeto, osem za proti vzdržani sprejeto, 82 za proti vzdržani sprejeto, 83 za proti vzdržani sprejeto, 84 sprejeto, 85 za proti vzdržani zavrnjeno, 21 sprejeto za proti vzdržani sprijeto, 27 za proti vzdržani sprijeto, 86 za proti. Mislim, da je zavrnjeno. Kompromis 10 za proti vzdržani sprijeto. 97 za proti vzdržani zavrnjeno. Preverimo. Sorry. That was me misreading that. To sem pač jaz na robe prebrala, sprejeto, zaposlovanje 12 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 98 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 99 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 100 za, proti, zdržani, sprejeto. Gremo na 104 za, proti, zdržani proti, vzdržani, sprejeto, 105 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Zaposlovanje 2. Želite preveriti? Dobro, 105 preverimo. Zavrnjeno. Saj mislim tako, zaposlovanje 2 za, proti, vzdržani, sprejeto, 106 za, vzdržani, proti, vzdržani, zavrnjeno, 11 za, proti, vzdržani, sprijeto, 109 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 117 za, proti, vzdržani, sprejeto. 118 glasovanje po delih, prvi del za, proti želimo preveriti. Sprejeto. Drugi del za proti vzdržani. Preverimo. zavrnjeno, 119 za, proti, vzdržani, sprejeto. Hm, rekli so mi, da bi morali glasovati, samo trenutek. 101, 102 in 103 bi morali tudi glasovati. Se lahko vrnemo 101 za, proti 101. To je na strani 11. To je kompatibilno s predlogom spremembe 100, o katerem smo glasovali. Torej 101 za, proti, zdržani, sprejeto. 102 za, proti vzdržani. Je to 103 za proti, pa preverimo. 103. 103, mislim, da je sprejeto. Sprejeto. Pravičujem se za to. Zdaj pa kompromis 12 na strani 14 za. Prvi del za proti vzdržani sprejeto in drugi del za proti vzdržani sprejeto. Zdaj pa 132 za proti vzdržani sprejeto, 133 za proti vzdržani zavrnjeno, 134 je odpadel, kompromis 22, prvi del za proti vzdržani sprejeto, drugi del za vzdržani sprejeto proti vzdržani. Sprejeto. 136 za, proti vzdržani. Sprejeto. Ali lahko to za vsak slučaj preverimo? Sprejeto. Kompromis 13 za, proti vzdržani. Sprejeto. 143 za, proti vzdržani proti vzdržani zavrnjene. Kompromis 14 za proti vzdržani sprejeto. 149 za proti vzdržani sprejeto. 150 za proti. Pa preverimo. To je zdaj zelo zapleteno. Hvala. 150. Zavrnjeno. 151 za, proti vzdržani sprejeto, 152 za, proti vzdržani sprejeto, 153 za, proti vzdržani sprejeto, 154 z ustnim predlogom spremembe za, proti vzdržani sprejeto, 155 za, proti vzdržani sprejeto, ne, ne, ne, ne, 155 je brezpredmeten, 154 157. O tem bomo glasovali za, proti vzdržani sprejeto. 159 za, proti. Mislim, da je to zavrnjeno. 158 je brezpredmeten, 159. Lahko še enkrat glasujemo za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 15. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del 15 za proti vzdržani sprejeto. 162 za proti vzdržani zavrnjeno. 170 za proti vzdržani, mislim, da je to zavrnjeno. 171 za proti vzdržani proti, vzdržani, zavrnjeno. 172 za, proti, vzdržani, sprejeto, ne, zavrnjeno, preverimo. That falls. Zavrnjeno. 173 za, proti vzdržani, sprejeto. 174 za, proti vzdržani, sprejeto. 175 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 176 za, proti vzdržani, sprejeto. 177 za, proti vzdržani, sprejeto proti vzdržani. Sprejeto 178 je zavrnjen, 179 za proti vzdržani. Sprejeto za poslovanje 19 za. Za poslovanje 19 je zavrnjen. Zdaj pa 33 za proti vzdržani. Preverimo. fools. Zavrnjeno. Imamo še vedno enega ELS preveč. Okay, thank you. Dobro, zavrnjeno. Sto osemdeset v dveh delih, prvi del za proti vzdržani sprejeto, drugi del za proti vzdržani sprejeto. sprejeto. 182. del. 181 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 16 za, proti, vzdržani, sprejeto. 191 za. Ali bi lahko oglasovali o členih oziroma ali je potrebno glasovati o členih 155, 56, 57, 58, ker so kompatibilni za 153. Torej od 155 do 158. 154 je bil sprejet, tako da so vsi postali brezpredmetni. Ja, ampak so pa kompatibilni za 153. Sprejeli smo predlog spremembe 154 in povedali so mi, da predlogi sprememb od 155 do 158 zaradi tega so zaradi tega zavrnjeni. Ali lahko vaši svetovalci še enkrat preverijo? Na moji glasovalni liste piše, da če sprememo 154, so zavrnjeni vsi predlogi spremembe od 155 do 158. 154 je bil spred. Marlene, glasovali bomo naprej. Lepo prosim, da tvoji svetovalci to ponovno preverijo. Če je bil sprejet 153 in je 154 zavrnjen, 153 pa je bil sprejet. Aha, opravičujem se, prav imaš in jaz se motim in se popolnoma opravičujem. Zato ne bi smeli glasovati sploh o 154. In zdaj moramo glasovati o 155. Se upravičujem, kdo je za? Proti vzdržani, sprejeto. 157 za, proti vzdržani sprejeto in 158 za, proti. Še enkrat, 156, 156. Zavrnjeno. 158. Kdo je za? 158 proti, vzdržani, sprejeto. Če povzamem, v 12. odstavku so bili sprejeti 153, 155, 156, ki je bil zavrnen, 157 sprejet in 158 je tudi bil sprejet. And 159 was also adopted as a 12A. Tudi 159 je bil sprejet pod 12a. Opravičujem se, ampak cel ta postopek je zelo zapleten. Glasovali smo o kompromisu 16 in smo zdaj na strani 27, 191. Kdo je za? Proti, vzdržani? zavrnjeno, kompromis 17 za v dveh delih, prvi del za, proti. Vzdržani sprejeto, kompromis 17 za, proti, vzdržani sprejeto. 196 za, proti, vzdržani. Mislim, da je zavrnjeno, ampak preverimo za vsak slučaj. 196. zavrnjeno. Zdaj pa 207 na strani 30, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 208 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 209 ne. Ti so vsi. Zavrnjeni? Ne, niso. O vseh moramo glasovati. Želite glasovati v bloku od 206? Ne, ne. 209 za proti vzdržani sprejeto, 210 za proti vzdržani sprejeto, 211 za proti vzdržani sprejeto, 212 za proti vzdržani sprejeto, 213 za proti vzdržani sprejeto proti vzdržani sprejeto, 214 za, proti vzdržani sprejeto, 215 za, proti vzdržani sprejeto, 216 za, proti vzdržani sprejeto, 217 za, proti vzdržani zavrnjeno, 218 za, proti vzdržani sprejeto, 220 po delih za, proti vzdržani sprejeto, drugi oziroma drugi del za proti vzdržani sprejeto. 219. Samo tisti del proti koncu za proti vzdržani sprejeto. Želite preveriti? sprejeto. 221. Zavrnjen. Kompromis 18. Za proti vzdržanje sprejeto. 228 je brezpredmeten. 230, 231 in 232 za proti vzdržani. Zavrnjeno. Kompromis 19 za, proti, vzdržani. Preverimo. Sprejeto. Dvesto osemintrideset za, proti, pa preverimo. 238. Zavrnjeno. 239 za, proti, zdržani sprejeto. 240 za, proti, vzdržani sprejeto. 241 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 32 za poslovanje, za, proti, vzdržani zavrnjeno. 242 za, proti, vzdržani zavrnjeno zavrnjeno, 243 za, proti vzdržani, sprejeto, zaposlovanje 10 za, proti vzdržani, zavrnjeno, 14 za, proti vzdržani, zavrnjeno, 15 za, proti vzdržani, sprejeto, 16 za, proti vzdržani, sprejeto, 17 za, proti vzdržani, sprejeto, 20 za, proti vzdržani, sprejeto. 23 za, proti vzdržani, sprejeto. 30 za, proti vzdržani, sprejeto. 43 za, proti vzdržani, sprejeto. 35 za, proti vzdržani, sprejeto. 36 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 37 za, proti vzdržani. Preverimo. 37. sprejeto. 38 za, proti, vzdržani, sprejeto. 244 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 245 za, proti, vzdržani, sprejeto. 246 za, proti, vzdržani, sprejeto. 247 za, proti, vzdržani, sprejeto. 248 za, proti, vzdržani, sprejeto sprejeto, 249 za, proti vzdržani sprejeto, 250 za, proti vzdržani sprejeto, 251 za, proti vzdržani zavrnjeno, 252 za, proti vzdržani zavrnjeno, 253 za, proti vzdržani sprejeto. dvesto štiriinpetdeset je brezpredmeten, 255 za proti vzdržani sprejeto, 256 za proti vzdržani sprejeto, 257. dvesto sedeminpetdeset za proti vzdržani sprejeto. 258 za, proti, vzdržani, sprejeto. 259 za, proti, vzdržani, sprejeto. 260 za, proti, vzdržani, sprejeto. 261 za, proti, vzdržani, sprejeto. 262 za, proti, vzdržani, preverimo. False. Zavrnjeno. Kompromis 20. Za proti vzdržani sprejeto. 269 za proti vzdržani sprejeto. 270 za proti vzdržani. Zapr preverimo. Sprejeto, mislim, da. Ne, zavrnjeno. rosti in mrljene. 271 je brezpredmeten, zaposlovanje 4 za proti vzdržani, sprejeto 9 za proti vzdržani, zavrnjeno 272 za proti vzdržani, zavrnjeno 273 da, za proti vzdržani, sprejeto 274 za proti vzdržani, zavrnjeno 273. 275 za, proti vzdržani sprejeto, 276 za, proti. Preverimo. Zavrnjeno, 277 za, proti vzdržani, zavrnjeno, 278 za, proti vzdržani sprejeto zavrnjeno. 279 za, proti, vzdržani, sprejeto. 280 za, proti, vzdržani, sprejeto. 281 za, proti, vzdržani, sprejeto. 282 za, proti, vzdržani, sprejeto. 23. odstavek v treh delih. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Tretji del za, proti, vzdržani, sprejeto. Dvesto petindevetdeset za, proti, vzdržani, sprejeto. Dvesto šestindevetdeset za, proti, vzdržani, sprejeto. Dvesto osemindevetdeset in dvesto devetindevetdeset sta brezpredmetna. Vsi ti so brezpredmetni. 307 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 308 za, proti, vzdržano, zavrnjeno, 309 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 310 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 311 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 312 za, proti, vzdržani, proti vzdržani zavrnjeno, 313 za proti vzdržani. Lahko prosim preverimo. Sprejeto. 314 za proti. Aha, preverimo. 314 preverimo. Ne, sprejeto. Sprejeto. 315 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 316 za, proti, vzdržani, sprejeto. 317 za, proti, lahko preverimo, prosim, 317 za.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 20 je brezpredmeten, 321 za, proti vzdržani zavrnjeno, 322 za, proti vzdržani zavrnjen, 323 za, proti vzdržani sprejeto, 324 za, proti vzdržani sprejeto, 325 za, proti vzdržani zavrnjeno. 326 za, proti vzdržani zavrnjeno. Tristo sedemindvajset za proti vzdržani zavrnjeno, tristo osemindvajset za proti vzdržani preverimo. zavrnjeno. 329 za, proti, vzdržani, sprejeto. 330 za, proti, vzdržani, mislim, da je sprejeto. Ampak preverimo. Sprejeto. 331 za, proti, vzdržani, sprejeto. 31 za, proti, vzdržani, 31 mhm, je brezpredmeten. 332 za, proti, vzdržani, sprejeto. 333 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 334 za, proti, vzdržani, sprejeto. 335 za, proti vzdržani. Sprejeto 336 za, proti vzdržani. Zavrnjeno. Preverimo. Zavrnjeno. 337 za, proti vzdržani sprejeto, 338 za, proti vzdržani sprejeto, 339 za, proti vzdržani sprejeto, 340 za, proti vzdržani sprejeto, 341 za, proti vzdržani sprejeto, 342 za, proti vzdržani zavrnjeno, 25 za, proti vzdržani sprejeto. preverimo. Preverimo. Zaposlovanje 25. Employment 25. Zaposlovanje 25. Sprejeto. Ampak bilo je pa tesno. Zaposlovanje 11 za, proti, vzdržani sprejeto. MP 29 za, proti, vzdržani sprejeto. 343 za, proti, vzdržani zavrneno. 3, 4, 4 za, proti vzdržani. Zavrnjeno 345 za, proti vzdržani. Zavrnjeno 346 za, proti vzdržani. Zavrnjeno 347 za, proti. Sprejeto. 348 za. 348 za, proti, vzdržani, sprejeto. 349 za, proti, vzdržani, sprejeto. 350 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 351 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 352 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Ampli 13 za proti vzdržani sprejeto, 353 za proti vzdržani zavrnjeno, 354 za proti preverjamo. Zavrnjeno. 355 za, proti vzdržani sprejeto, 356 za, proti vzdržani sprejeto, 357 za, proti vzdržani sprejeto, 358 za, proti vzdržani zavrnjeno, 360 za, proti vzdržani sprejeto, 361 za, proti vzdržani zavrnjeno, Zavrnjeno. 362 za, proti vzdržani sprejeto. 363 za, proti vzdržani zavrnjeno. 359 za, proti vzdržani zavrnjeno. 364 za, proti vzdržani zavrnjeno. Kompromis 23. Tri je deli, prvi del. za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani. Preverimo. Sprejeto. In tretji del za, proti, vzdržani, sprejeto. 373 za, proti vzdržani zavrnjeno, 374 za, proti. Preverimo. 374. Zavrnjeno. 376 za, proti vzdržani sprejeto. 375 za, proti vzdržani sprejeto, 377 za, proti vzdržani zavrneno, 378 za, proti vzdržani zavrneno, 379 za, proti vzdržani sprejeto, 380 za, proti vzdržani sprejeto. Impl 1 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog smembe 1, za, proti, vzdržani, sprejeto. 2, za, proti. Mislim, da moramo preveriti. Preverjamo. Predlog smembe 2. Ključno glasovanje. Predlog spremembe 2. Okay. Start again. It's so... Dobro, še enkrat. Predlog spremembe dve. To je uvodna izjava 8a nova. Preverjamo. three more people who are in the room who haven't voted. Trije še niste glasovali, ki ste v dvorani. Okay, close the vote. Tako konec glasovanja. Zavrnjeno z enim glasom večine. No, novo kamero imamo. Mm, torej, snemajo vas robot, snema. Pazite, eh, še malo pa bodo droni letali nad nami. No, gotovo je bilo to tudi v enem od predlogov. Spremem. Predlog smembe 3 za. 3 za. Proti. Vzdržani sprejeto. 4 za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. Mislim, da, ampak preverimo. Zavrnjeno 5 in 6 za proti vzdržani. Zavrnjeno za poslovanje C2 za proti vzdržani. Sprejeto C3 za proti vzdržani. Sprejeto 7 za proti vzdržani. Zavrnjeno 8 za proti vzdržani. Sprejeto 9 za proti vzdržani. Zavrnjeno 10 za proti vzdržani. 10 za. Preverjamo. Zavrnjeno 11 za proti vzdržani. Tudi to želim preveriti. Se upravičujem. Zavrnjeno 11 za proti vzdržani. 12 za, proti, preverjamo. Zavrnjeno. Kompromis ena za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 20 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 21 za, proti, vzdržani, sprejeto. 22 za, proti, vzdržani, sprejeto proti vzdržani zavrnjeno. Kompromis 2 za proti vzdržani sprejeto, 28 za proti vzdržani sprejeto, 29 za proti vzdržani sprejeto, 30 za proti vzdržani sprejeto. Kompromis 3 za proti vzdržani sprejeto, kompromis 4 za proti vzdržani sprejeto, Predlog smembe 39 za, proti vzdržani zavrnjeno, kompromis 5 za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 6. Drugi del še kompromisa 5 za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 6 za, proti vzdržani sprejeto, 43 za, proti vzdržani zavrnjeno, 44 za, proti vzdržani sprejeto, proti vzdržani sprejeto, 45 za, proti vzdržani zavrnjeno, 46 je postal brezpredmeten, 47 za, 47 za, proti vzdržani sprejeto, 48 za, proti vzdržani sprejeto, 49 za, proti vzdržani sprejeto, zaposlovanje A za, proti vzdržani sprejeto, B za, proti vzdržani sprejeto, C za proti vzdržani zavrnjeno. Tako, nekdo mi maha, kaj želite? Sí, senhora Presidente, obrigado. Eu enviei ontem da Comissão. Hvala lepa, predsednica. Včeraj sem vam nekaj poslal. Torej, še enkrat, včeraj sem vam nekaj poslal, sem sekretariatu, poročevalki in poročevalcem v Senci posredoval mašinsko mnenje po členu 156.3 poslovnika, tako da bo tudi ta glas manjšine zabeležen. Lahko to pri končnem glasovanju preberem. To je potrebno torej še vprašati zabeležiti, da je torej enotni trg vodil do tega, da ni več varoval v nacionalnih gospodarstvih. Ekonomske divergence in asimetrija je vodila do tega, da prihaja do bega davkov, da nastajajo davčne oaze, ki se še bolj uporabljajo in prihaja tudi do koncentracije kapitala. Enotni trg je uporabljal propagandni material na račun solidarnosti in sodelovanja. Tako se je spodbojal neoliberalizem. In to je šlo na račun konkurenčnosti in delavcev. Moralne vrednote, solidarnost je uničena in spodbuja se napačna davčna politika ker ni rasti, je narasla brezposobnost, MSP-ji trpijo, malo je naložb in komisija je sprejela strategije za enotni trg. Mi pa smo manjšinsko proti temu, kajti to so kapitalistični tokovi, kapital se še bolj koncentrira v velikih koncernih. Liberalizacija in izkoriščanje v nacionalnih gospodarstvih držav članic je postalo že kar pravilo. Delavci nimajo več svojih pravic in ne morejo več zastopati svojih interesov. Hvala lepa. Samo trenutek, prosim. like me to read you rule 56? Naj preberem 56. člen. Tukaj imam poslovnik. Ko mnenje odbora ni soglasno, bo poročilo dalo tudi povzetek manjšinskega mnenja. Manjšinsko mnenje bo izraženo ko se glasuje o besedilu kot celoti in lahko na zahtevo avtorjev je tudi predmet pisne izjave, ki ne presega 200 besed v dolžini, priloga obrazložitvi in predsednica, to sem jaz, pa bo razrešila vsakašen spor, kar se tiče teh določb, če se to pojavi. Torej, ali zahtevate to mnenje v imenu celotne skupine GUE NGL? Gre za pravilo, ki govori o poslancih, ne o skupinah. Ne govorimo o mnenju skupine. Ja, ampak zapisano je povzetek manjšinskega mnenja. Torej, preden Nadaljujemo. Bi rada vprašala na zahtevo avtorjev, pravi avtor. We... Dobro, vendar pa, če bi naj pripeli to manjšinsko mnenje, bi to pomenilo, da vsi, ki niso podprli v celoti tega poročila, da se strinjajo s tem, kar ste dejali. Zanima me, ali so še drugi poslanci v dvorani. Trenutek, gospod, samo trenutek, prosim. So še kakšni poslanci, ki želijo glasovati proti ali se vzdržati pri tem poročilu, pa se ne strinjajo z vašo izjavo, preden sprememo odločitev. Torej, je kdo, ki je proti temu poročilu, pa se ne strinja s tem mnenjem, s to izjavo. Gentleman in red gospoda v rdečem polaveru, gospoda Lopeza. Lopez. Gospod Lopez, prosim. Hvala lepa, predsednica. To je čisto običajen postopek, ki se vedno znova pojavlja v odborih. Imeli smo manjšinska mnenja in to je potrebno potem zajeti v poročilo. ampak tu gre za avtore. To ni, torej mašinsko mnenje, ki bi bilo dodano k poročilu. Seveda lahko potem tudi kdo glasuje proti, pa ne podpira te izjave, lahko je več mnen, mašinskih mnen. Vsekakor pa lahko podam svoje mnenje, ki je pač drugačno od večine. Hvala lepa. Ne, to ni običajen postopek, kar se mene tiče po mojih izkušnjah. In če si preberem to reformulacijo glede manjšinskega mnenja, je zapisano, da to manjšinsko mnenje povzema mnenje vseh tistih, ki niso podprli poročila. To ne skojem potem še švab. Sem proti tej neumnosti. Ja, Seveda sem pripravljena sprejeti vaše osebno mnenje, vendar pa želim vedeti, ali je to mnenje vseh ostalih, ki morda ne bodo glasovali za. Gospod Švab, jaz bom nekoliko bolj luden kot Toni, vendar pa zapisana je, da je možna pisna izjava z manj kot 200 besedicami in mislim, da ni demokratično, da nekdo pride in govori dve minuti. Ne, demokracija je, da se išče večina in nima večine. In mislim, da ne bo prav veliko pomagalo, da prebere to izjavo. Če želi to podati kot pisno izjavo o glasovanju, nimam nič proti, vendar pa preverimo, kakšna je večina. Bomo videli, morda bo soglasno in potem morda spoh ne bo potrebno upoštevati te pripombe. Hvala lepa. Dalton? Da točno to sem želel reči kot Andreas. To je pisna izjava, čeprav razumem. Tako da me zanima, ali je pisna izjava vam bila dana, predsednica, in potem lahko nadaljujemo. Um, the, my understanding is that... Tole razumem tako, da je pisna izjava bila poslana poročevalcem v senci, ne pa meni poslana tudi sekretariatu pravi avtor, vendar pa jaz tega nisem videla, pravi predsednica. To ni običajno. Torej, imam zdaj čisto jasno vprašanje. Je kdo v tej dvorani, ki namerava glasovati proti temu poročilu ali se vzdržati, torej ne bo glasoval za, pa se ne strinja z izjavo? da. V tem primeru ne morem sprejeti vaše izjave kot izjave, ki predstavlja vse, ki so proti, ki ne bodo glasovali za norme. Se upravičujem, vendar pa gre za uporabo člena, ki bi ga morali upoštevati. Vsaj malo demokracije vrnimo v ta parlament še en člen. Torej, manj, če ni soglasja, potem poročilo seboje tudi manjšinska mnenja, torej množina manjšinska mnenja. To pomeni, da ne gre samo za eno manjšinsko mnenje in tudi ni predpisano, kako se počutijo drugi, ki glasujejo proti gre za mnenje pač tistih, ki so to podpisali. V tem primeru sem to jaz. Poročevalka, poročavci v senci so bili obaščeni o tem. Sedaj, pred glasovanjem, moramo upozoriti na ta člen in prebrati to mnenje. Yes, thank you, Vicky. Denis De Jong. Uh, I already... Hvala lepa, Viki. Dejal sem že, da to ni v imenu politične skupine, tudi ne v mojem imenu. To je torej osebna izjava poslanca in moja prošnja je, če bi ime poslanca, gospoda Lopeza, ki je na izjavi bilo jasno omenjeno v tej izjavi. Je to potem težava? težava je v tem, da če to imenujemo manjšinsko mnenje, potem to povzame mnenje vseh tistih, ki so glasovali kot manjšina. In poslovnik pravi, da lahko imamo manjšinsko mnenje, ki je pač mnenje manjšine. Where the committee's opinion is not Če mnenje odbora ni soglasno, bo poročilo podalo tudi povzetek manjšinskega mnenja. Pika. Da, govorim angliško in tudi razumem angliško, gospod. Torej, mnenje se bo podalo pri končnem glasovanju in je potem lahko podana pisna izjava, ki ne presega 200 besed in je to priloženo ob razložitvi. Lahko podam predlog? O tem se bom posvetovala s pravno službo po glasovanju. Da, razumem pravico tistih, ki ne podpirajo tega poročila, da se zberejo, odločijo skupaj in zapišajo manjšinsko mnenje. To spoštujem, mislim pa, da nimate pravice, da svoje mnenje potem usiljujete tudi drugim. Tako, Denis, predlagala bom, da tisti, ki ne podpirate tega poročila, se zberete, pogovorite in potem predlagate eno ali več manjšinskih mnen. Bom pa to preverila s pravno službo in vam sporočila. Sedaj pa bomo glasovali. Prav? Dobro, glasujemo o besedilu kot celoti. Gospa Mici, če sem prav razumela, nekdo dejal, da je ta izjava bila poslana poročalcem v senci. Naj samo povem, da jaz tega nisem dobila. To je torej potrebno upoštevati, torej ne strinjamo se s to izjavo. E ENF. E Hvala lepa. Tudi sam mislim, da je besedilo precej jasno, pravnik sem. za nas to besedilo ni spremljivo in to bi rad tudi povezal za zapisnik, povedal za zapisnik. Prav, torej, glasovali bomo o tako spremenjenem besedilu. Naj predlagam, da tisti trije, ki so glasovali proti, se odločite, ali se bodo, boste pridružili izjavi ali pa podate svoje izjave. Hvala lepa, Lara Komi. Dve besedi. Seveda, predstavljam si, da tisti, ki so glasovali proti, smo leta 2016 in nismo komunistični državi. No, ob vsem tem naj se zahvalim vsem, zahvaljujem vsej srca, ker je šlo za dokument, ki je bil deležen široke podpore. Hvala lepa in kaj ne rečem, hasta la vista siempre. Hvala lepa. Sedaj pa prehajamo na poročilo Trebesios o virtualnih valutah. Kompromis 6 za proti vzdržanje sprejeto. Stavek 2 za proti vzdržanje sprejeto. Kompromis 1 za vzdržanje sprejeto. Sprejeto. Torej, kompromis ena za, proti vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe šest za, proti vzdržani. Preverjamo. Prijeto. Predlog spremembe osem za, proti vzdržani. Preverjamo. Zavrnjeno 9 za proti vzdržani sprejeto, kompromis 2 za proti vzdržani sprejeto, kompromis 7 za proti vzdržani sprejeto, kompromis 4 za proti vzdržani sprejeto, kompromis 3 za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 12 je brezpredmeten, kompromis 5 za proti vzdržani sprejeto. 18 za, proti, vzdržani. Lahko preverimo predlog spremembe 18 in 19. Glasujmo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 20 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. Zavrnjeno. 30 za, proti vzdržani zavrnjeno, 31 za, proti vzdržani sprejeto, 32 za, proti preverjamo. Zavrnjeno. 33 za, proti vzdržani sprejeto, 34 brezpredmeten, 39 za, proti vzdržani zavrneno, 40 za, proti vzdržani zavrneno. In sedaj še glasovanje, končno glasovanje o mnenju. Glasujmo. Hvala lepa. A ja, nisem še napovedala, da je konec glasovanja. Torej glasujmo. Konec glasovanja. 31 za, 2 proti, 4 vzdržani. Andreas, prosim. Kičat. Se prevečujem, Viki. Najčestitam tistim, ki so pripravili poročilo. Drugič, mislim, da moramo jasno povedati, da ja, če imamo mašinsko mnenje, spoštujemo to v parlamentu, vendar pa možnost je, da se to potem poda kot predloge sprememb. Če pa nimate predloge sprememb in vseeno želite imeti mašinsko mnenje, potem lahko podate pisno izjavo z največ kot 200 besedami To je torej to, ne pa potem ustne izjave. Hvala lepa, še enkrat se zahvaljujem poročevalki, še prav posebno o enotnem trgu. To je bilo res veliko dela. Spoštujem pravico manjšin do izjav, vendar pa ne v imenu vseh, ki so glasovali proti poročilu. Zato morate zagotoviti, da dosežete dogovor. Tako, sedaj pa naslednje poročilo. Poročilo Sezek o nepoštenih trgovinskih praksah, kompromis 7 za, proti, vzdržani, sprejeto. 77 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Tri, osem, pet za, proti, vzdržani, zavrnjeno zavrnjeno. 79 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 80 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 81 za. Za, proti, vzdržani. Mislim, da je težko videti. Preverjamo. Okay, close. Zavrnjeno. 82 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 307 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 84 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 8 za, proti, vzdržani, sprejeto. 89 za, proti vzdržani sprejeto. Tristo osemnajst za, proti, vzdržani. Tristo osemnajst za, proti, vzdržani, sprejeto. Želite preveriti? Želite preveriti? falls by one. Zavrnjeno z enim glasom večine. 327 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 328 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 93 za, proti, preverimo, 93 za. sprejeto. 94 za. Ne, je brezpredmeten. 95, tudi brezpredmeten. 331 za, proti, vzdržani, sprejeto. 101 za, proti. Preverjamo. past. Prijeto. 98 za proti. Preverjamo. 98. Sprejeto. 96 za proti, vzdržani sprejeto, 97 za, proti, preverjamo. Dali so mi, da 97, 329, 330 in 332 postanejo brezpredmetni. 333 za, proti, vzdržani sprejeto, 334 za, proti, preverjamo. zavrnjeno, 335 za, proti, zavrnjeno, 106 za, proti, zavrnjeno, 105 za, proti, zavrnjeno, 107 je jezikovni, 338 prvi del za, proti, preverjamo, 338. Zavrnjeno. 336 za, proti. 336 je bil umaknjen, no, nimam zapisano, vendar pa vam verjamem. 108 za, proti. Preverjamo. Passed. Sprejeto. 109 za, proti. Sprejeto. 337 za, proti. Sprejeto. 110 za, proti. Preverjamo. False zavrnjeno. 339 za, proti, preverjamo. No, zavrnjeno. 116 za, proti, preverjamo. passed. Sprejeto. 114. Za. Ne, ta je brezpredmeten. In tudi vsi ostali so torej brezpredmetni. No, to nam bo privačevalo nekaj časa. 121 sedaj. Sto enaindvajset. za, proti, vzdržani sprejeto. Torej, 121 Dita Ranzova, 121, za, proti, vzdržani sprejeto. 344 za, proti, preverimo, that's passed. 127 in favor. 127 za. Aha, ta je brezpredmeten, vse do kompromisa 9 za, proti vzdržanje sprejeto. 135 dodatek za, proti. Preverimo. 135 Sprejeto. 145 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 146 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 148 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 149 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 10 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 11 za, proti vzdržani sprejeto. 158 za, proti vzdržani preverjamo. Um, to je torej predlog spremembe 158. Okay, that's adopted. Dobro, to je sprejeto. Kompromis 12. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Ena sedem ena. Ena sedem nič. Kdo je za? Proti. Bomo preverili. Pri ena sedem nič. Ena sedem nič. Ena sedem nič. 170, to je sprijeto, 171. Kdo je za? Proti? Zdržani? Bomo preverili. To je brezpredmetno oziroma ni sprejeto. 172, kdo je za? Proti vzdržani bomo preverili. To je sprejeta. Kompromis 13. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeta. 180. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Mislim, da to ni sprejeto, ampak moramo preveriti. 180 in 357. Še tri glasovi, še dva. Dobro, zaključeno. To ni sprejeto. 181, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjen, ne, oprostite, 357, 357, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno, 181, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno, 182, za, proti, zdržani, sprijeto, 183, 1.8.2.1.8.300 identična. 3.5.8. Želite, da preverimo pri 1.8.2 in 1.8.3? Dobro, bomo preverili. To je sprejeto. Kompromis 14. Do je za, proti, vzdržani, sprejeto. 1.8.2 in 1.8.3. 184, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. 185, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. 187, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. 188, kdo je za? Proti, bomo preverili. To je sprejeto. 189, to je za, proti, vzdržani, bomo preverili. To je zavrnjeno. 190, to je za, proti, vzdržani, sprejeto. 360, to je za, proti, vzdržani, sprejeto. 360 do je za, proti. Bomo preverili. Opustite, to je zavrnjeno. Kompromis 15, doj za, proti, vzdržani, sprejeto. 362, doj za, proti, bomo preverili. zavrnjeno. 2 nič 5, kdo je za? Proti. Zdržani bomo preverili. Zavrnjeno. 204, kdo je za? Proti. Zdržani sprejeto. Torej vse do 207 je brezpredmetno, kdo je za, proti, bomo preverili pri 207. Preverjamo pri 207. To je sprejeto. 208, kdo je za, proti, bomo preverili. 208. zavrnjeno. Kompromis 16, zdaj za. Proti, vzdražani, sprejeto. Dvesto devetnaest, zdaj za, proti, bomo preverili. To je zavrnjeno. 2, 2, 5. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Bomo preverili. 2, 2, 5. Mogoče se motim. Zavrnjeno. 3, 7, 4. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Zavrnjen, ampak to bomo preverili. Zavrnjeno. 226, to je za, proti, vzdržani, opustite, bomo preverili. Preverjamo pri 226. Zavrnjeno. 227. 375. Kdo je za? Proti? Bomo preverili. To je zavrnjeno. 227. Kdo je za? Proti? Zdržani bomo preverili. To je zavrnjeno. Kompromis 16a. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. 240. Kdo je za? Proti. Vzdržani, bomo preverili. Lahko preverimo to. Pri 240. To je zavrnjeno. 3, 7, 8, da je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 3, 7, 9, da je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Bomo preverili pri 3, 7, 9. To bo zavrnjeno. 380 je za, proti, Zdržani bomo preverili. Pri 380. To je sprejeto. 381, to je za. Proti. Vzdržani bomo preverili. Sprijeta. 382, kdo je za? Proti. Vzdržani. Bomo preverili to še enkrat, mislim, da je sprejeto. To je sprejeto. Kompromis 17. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. 386, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 18. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani, sprejeto. 19 je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog 269. 269. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 270 je za, proti. Bomo preverili, prosim. 270. Zavrnjeno. 270. Ne, dve. 3, 9, 2. Kdo je za, proti? Lahko preverimo to, prosim. 3, 9, 2. To je sprijeto. 3, 9, 4. Kdo je za, proti? Zdržani. Bomo preverili. 3, 9, 2. 394. To je zavrnjeno. 395. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Bomo preverili. To je res zelo zapleteno. 395. To je zavrnjeno. 3, 9, 6, da je za, proti, bomo preverili. Zavrnjeno. 3, 9, 7, da je za, proti, zdržani, zavrnjeno. 3, 9, 8, da je za, proti, zdržani, zavrnjeno. To moramo preveriti ponovno. 397. 397. Zavrnjeno. 398, do je za. 398, do je za. Proti. Vzdržani, zavrnjeno. 272 je brezpredmeten. 399, do je za. Proti. Bomo preverili. To je sprejeto. 399, kaj ne? 400. To je za. Proti, vzdržani, zavrnjeno. 401, kdo je za? Proti, vzdržani, sprijeto. 402, kdo je za? Proti, vzdržani, bomo preverili. Sprijeto. 403. 403, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 273, kdo je za, proti, vzdržani. 273, 274 in 278 skupaj za, proti, vzdržani, sprejeto. Bomo preverili. Dobro, sprejeto. Predlog 1. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 275, 280 in 281 za proti vzdržani sprijeto, 283 brezpredmeten predlog, 276 in 287 skupaj za proti vzdržani sprijeto, 277, 286 za proti vzdržani sprijeto, 285 brezpredmeten, predlog 2 sprijeto, predlog 3 za proti vzdržani sprijeto vzdržani, sprijeto. 2,79 in 2,82 ter 2, ne, oprostite, 2,79, doj za, proti vzdržani, bomo preverili. Sprijeto. 2,82 in 2,84, doj za, proti, bomo preverili. 2,82. Torej, 282 in 284, ja, to je sprejeto. Kompromis 1, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog 7, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 290, kdo je za, proti, vzdržani, bomo preverili. Sprejeto. 291, kdo je za? Proti. Zdržani. Zavrnjeno. To bomo preverili. Če smemo, 291. Zavrnjeno. Zavrnjeno, ja. 292. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog 9, kdo je za, proti vzdržani? Sprijeto. Predlog 8, kdo je za, proti vzdržani? Sprijeto. Kompromis 2, kdo je za, proti vzdržani? Sprijeto. Kompromis 3, kdo je za, proti vzdržani? Sprijeto. Predlog 18, kdo je za, proti vzdržani? Sprijeto. Predlog 19, kdo je za, proti? Bomo preverili. po redu preverjamo pri 19. Sprejeto. Se lahko vrnemo nazaj na 18. Preverili bomo 18. Mislim, da je bilo to sprejeto. Ja, je bilo sprejeto. Predlog 22. Kdo je za? Proti. Bomo preverili, prosim, pri predlogu 22. To je zavrnjeno. Predlog 23. je za, proti, vzdražani. Mislim, da je to sprejeto, ampak bomo preverili. 23. 23. sprejeto. 25 je za, proti, vzdržani, sprejeto. 28 je za. Mislim, da je bil predlog 25 sprejet. Kaj ne? Ja. Dobro. Drugi so brezpredmetni, do kompromisa 4. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog 38.2a proti vzdržani, to je zavrnjeno, bomo preverili. Zavrnjeno, ja. A vaš stroj ne deluje? Se lahko presedete, pa boste tam poskusili glasovati? Ne? Ne? Bomo videli, če deluje pri naslednjem glasovanju. Dobro. 39 za, proti, bomo preverili. 39. Hvala. Sprejeto. 41 in 296. Zdaj za, proti, vzdržani. Ali lahko preverimo, prosim? 41 in 296. Zavrnjeno. 42 je za, proti, zdržani, zavrnjeno. Nisem prepričana, 42 lahko preverimo, prosim. 42. še dva, glas, še en glas, sprejeto. Kompromis pet. Da je za, proti, vzdržani, sprejeto. 45 je za, proti, prostite, prostite, 44 je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 45 je za, proti, vzdržani, sprejeto. 49, to je za. Proti bomo preverili. Zavrnjeno. 48 je za, proti, vzdržani bomo preverili. 48 preverjamo. 48. zavrnjeno. 297 do za, proti, vzražani. 297 bomo preverili ponovno. 297. Sprejeto. 46 do za. Ne. Ta je brezpredmeten. Ne, 46 glasujemo za, proti, bomo preverili. To je zavrneno, 47. Kdo je za? Proti. Sprejeto, 50. Kdo je za? Proti. Ali lahko preverimo še enkrat pri 50? Oprostite. Mislim, da je sprejeto. Je. Hvala. Ja, to je sprejeto. Predlog 50. Predlog 51 je za. Proti. Ste videli glasovanje LS-a pri 51? Ali lahko preverimo tu? Prosim. Oprostite, ker to traje tako dolgo, ampak to je sprejeto. 53. Kdo je za, proti, vzdržani, bomo preverili. Sprejeto, oprostite. Predlog 60 je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 58 je za, proti, vzdržani, sprijeto. Ne vem, bomo preverili, ja, bomo preverili. Jaz bom glasovala za, kaj ne? Sprijeto, ja. 57 je za, proti, ne. Smo pri 61 za, 61 za, proti, vzdržani, vzdržani. Soglasna podpora predlogane 60, 62 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 6, to je za, proti vzdržani sprejeto. Predlog 65, to je za, proti vzdržani sprejeto. 66 za, proti vzdržani sprejeto. 67 za, proti, bomo preverili. Sprejeto. 68 za, proti, bomo preverili. Zavrnjeno. 69 je za, proti, vzdraženi, zavrnjeno. 70 za, proti, bomo preverili. sprejeto. 299 za proti vzdržani, zavrno, 71 za proti vzdržani, zavrnjeno. Agrijena za proti vzdržani, sprejeto. Agri 2 za proti vzdržani, zavrno. Agri 3 za proti vzdržani, zavrnjeno. Agri 4 štiri, drugi del, za, proti, bomo preverili. Sprejeto. A gre pet, drugi del, kdo je za, proti, bomo preverili. Sprejeto. Dobro. Še vedno sprejeto. Agri šest. Glasujmo. Za. Proti. Bomo preverili. To je bilo sprejeto, Agri 6. Agri 8 za proti, vzdržani sprejeto, agri 9, prvi del, kdo je za, proti, bomo preverili. Ja, prosim. Agri 15, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto, agri 9. A gre 16, to je za, proti vzdržani sprejeto, 17 za, proti vzdržani sprejeto, 18 za, proti vzdržani sprejeto, 19 za, proti vzdržani. Preverimo. Zavrnjeno. Ne, sprejeto. A gre 21 za, proti vzdržani sprejeto sprejeto, 22 za, proti, bomo preverili. Agri 22. Prostite. Agri 22, to je sprejeto. Želite preveriti? Agri 21, ne. To je bilo sprejeto. 26. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. In smo čisto pri koncu, končno glasovanje. Dobro. Čestitke. 34 glasov za. ale ona popatrzy, co może. Nie, nie, pan przewodnicząca. Vicky, may I, may... Vicky, ali lahko vprašam, kako bo z drugimi glasovanji, ker morajo kolegi že oditi? Ja, glasovati moramo. Vedno pozarjam ljudi na to, da imamo lahko dolg seznam za glasovanje. Okay, let's vote, Hitro glasujemo, prosim. No, no, no, I need I need beer. Just looking at the agenda, please. Poglejte si dnevni red, prosim. Hitro bomo glasovali hvala tolmačem, ki opravljajo čudovito delo. Gremo naprej, takoj bomo nadaljevali, ko se zorganiziramo. Glasovanje bomo, dokler ne bo tu komisar in nekdo bo prosil komisarja, če lahko malce počaka. Dobro. Tu imamo sedaj poročilo o prihodnih, eh, novo prihode smerne na tej strategiji. Kompromis ena za proti vzdržanje sprejeto, kompromis dve za proti vzdržanje sprejeto. 18 del za proti vzdržanje brezpredmetno, za 19 za proti 19. Želite preveriti 18, preverjamo 18. Dobro, to je zavrnjeno. Devetnaest. Close vote. Konec glasovanja. Zavrnjeno, 20 do je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 21. Omaknjeno, ko prav mi je 4, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 22. Prilog 24 je za, proti, vzdržani, zavrno, 25 za, proti, vzdržani, sprejeto, 26 za, proti, vzdržani, sprejeto, 27 za, proti, vzdržani, sprejeto, 28 za, proti, zavrno, 28 je zavrno, 29 za, proti, vzdržani, bomo preverili. Še en glas, zavrnjeno 30 za, proti vzdržanje sprejeto. 32. del. Ne. Komisar bo imel nekoliko več časa ob koncu sestanka, tako da se nam bo pridružil po glasovanju. Gremo tako hitro, preko se le da. 32 za, proti vzdržani sprijeto, 33 za, proti vzdržani sprijeto, 33. Ne, to je zavrnjeno. 33. Drugi del, zaproti vzdržani, zavrnjeno. 40. Glasovanje po delih, prvi del, kdo je zaproti vzdržani, sprejeto, drugi del, sprejeto. Okay. Dobro, to je sprejeto. Drugi del sedaj. Za, proti, bomo preverili. Ja, to je zavrnjeno. Kompromis pet za, proti, vzdržanje sprejeto. Kompromis sedem. Sedem. Kompromis 7 za, proti vzdržani sprejeto. Predlog 50 je za, proti vzdržani bomo preverili. Um, kompromis 8 za proti vzdržani sprejeto, 54 za proti vzdržani sprejeto, 55 za proti vzdržani ne, brezpredmeten, kompromis 9 za za, proti vzdržani sprejeto, 66 za, proti vzdržani sprejeto, 67 za, proti vzdržani sprejeto, 68 za, proti vzdržani sprejeto, 69 brezpredmeten, kompromis 11 za, proti vzdržani sprejeto. Preverimo 67. has passed. 76. 76 za, proti. Vzdržani sprejeto. Kompromis 12, prvi del. Za, proti, vzdržani sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani zavrnjeno. 85 za, proti, vzdržani sprejeto. 86 brezpredmeten. 87 za, proti, vzdržani sprejeto sprejeto, kompromis 13 za, proti 91 za, proti vzdržani, zavrnjeno, 29 je brez predmeta, ne se opravičujem, 94 za, proti vzdržani, sprejeto, 95 za, proti. 94 je sprejet, zdaj pa 95 za proti vzdržani sprejeto. Petindevedeset je zavrnjen, šestindevedeset za, proti vzdržani sprejeto, sedemindevedeset za, proti vzdržani sprejeto in še končno glasovanje. How long is the dog? Voting list, realistically.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 This is the final vote on the share. To je končen rezultat prejšnjega poročila, 30 za, 5 proti. Komisar je zunaj. Lahko začnemo glasovati o poročilu Dalton, vendar bomo morali biti precej hitri. Kompromis 3 za. Sprijeto. 5 za. Sprijeto. oziroma ne, 36 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 4 je sprejet, 44 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 6 za, proti, vzdržani, sprejeto, 7 za, proti, vzdržani, sprejeto, 50 za, proti, vzdržani, sprejeto, 51 za, proti, vzdržani, sprejeto zavrnjeno, 52 brezpredmeten, 53 za, proti vzdržani, zavrnjeno, 54 za, proti vzdržani, zavrnjeno, 55 za, proti 55 ni brezpredmeten, 55 za, proti vzdržani. Sprejeto, 56 za, proti vzdržani, zavrnjeno, 57 za, proti vzdržani sprejeto 58, 59, 59 za proti vzdržani zavrnjeno. Kompromis 8 za proti vzdržani sprejeto. 67 je brezpredmeten, 68 za proti vzdržani sprejeto, 69 za vzdržani proti vzdržani zavrnjeno 70 za, proti vzdržani sprejeto 71 za, proti sprejeto 72 za, proti sprejeto. Želite preveriti 71. Zavrnjeno. Hvala. Kompromis 9 za, proti sprejeto. Kompromis 10 za, proti sprejeto proti sprejeto, 85 za proti sprejeto, 86 za proti zavrnjeno, 11 sprejeto, 91 zavrnjeno, kompromis 12 sprejeto, 98 sprejeto, 13 sprejeto. 14, sprejeto. 105, zavrnjeno. Kompromis 15, sprejeto. Kompromis 16, sprejeto. 117, zavrnjeno. Kompromis 17, sprejeto. 123, zavrnjeno. 124. Zavrnjeno. 125. Sto enaintrideset. Za, proti, zavrnjeno. Kompromis ne, sto dvaintrideset. Zavrnjeno. Sto osemnajst. Ne, najprej kompromis 18, sprejeto. 136, sprejeto. 19, sprejeto. 139. Kdo je za 139? Proti? Preverimo. Past. 140 sprejeto, 140 za. Sprejeto. Kompromis 20. Sprejeto. Kompromis 21. Sprejeto. 153. Sprejeto. 154. Sprejeto. 155. 155. Kdo je za? Kdo je proti? Zavrnjeno. Kompromis 22. Sprejeto. 150. Ne, 160, se upravičujem. Za, proti, sprejeto. 161, 162, sprejeto. 163 je brezpredmeten. Kompromis 23, sprejet. 173 sprejeto. 174, sprejeto. Preverimo. False, sorry. Zavrnjeno se opravičujem. 175 in 176. Zavrnjena, 178. Zavrnjena. 177. Zavrnjeno. Preverimo. 177. Zavrnjeno. Sto devetinsedemdeset za, proti vzdržani, zavrnjeno, sto osemdeset za, proti, zavrnjeno, sto enajnosemdeset za, za, 182 za, proti sprejeto, 183 za, proti sprejeto, 184 za, ne, 185 za, proti vzdržani sprejeto, 24 sprejeto, 189 za, je bil maknen? Pozno umaknjen. kompromis 26, sprejeto 194, kompromis 75, 197, umaknjen, 198 za, proti, vzdržani, 199 za, proti, preverimo. zavrnjeno, 200 za, proti vzdržani, sprejeto, 28 za, proti sprejeto, 202 za, sprejeto, 205 sprejeto, 206 sprejeto, 29 sprejeto, 1 sprejeto, 2 sprejeto, Zavrnjeno. Tri. Sprejeto. Štiri. Štiri je zavrnjen. Predlog spremembe šest. Sprejeto. Kompromis ena. Sprejeto. Enajst. Sprejeto. Dvanajst in trinajst. Zavrnjena. Štirinajst. Preverimo. 14. zavrnjeno 15, zavrnjeno 16, sprejeto 17, sprejeto 18, sprejeto kompromis 2, sprejeto 22, zavrnjeno 23, ne 24, sprejeto 25, zavrnjeno 26, 27, 27, Sprejeto. 26 je bilo sprejeto. 27 je sprejeto. 28. Sprejeto. 29. Sprejeto. In še končno glasovanje. Okay. Torej, Shots. One last vote, Julie. Just give me one more minute. Še eno minutko, prosim, za končno glasovanje. 30 za, 3 je proti, 1 vzdržan. In še zadnje enotno glasovanje glede delegirane uredbe komisije za carinski kodeks. Hvala. To je bilo ogromno dela za eno glasovanje. Tukaj vidimo, kako zelo smo lahko ekonomični. Hvala lepa vsem. Hvala lepa vsem za opravljeno delo. So the commission has just asked me what we've been Komisija, komisar me je vprašal, kaj smo počeli, glasovali smo o reviziji celotne strategije enotnega trga, prav tako poročilo o netarifnih ovirah na enotnem trgu, o nepoštenih trgovinskih praksah v veriki preskrbi s hrano, vse to so torej pomembna vprašanja, prav tako pa tudi vprašanja o novi prihodnost usmerjeni inovativni strategiji za trgovino in naložbe, pa tudi o virtualnih valutah. Potem pa smo tudi popravili napako ekipe Moskovičja, kar se tiče carinskega zakonika o prehodnih določbah, to bi prizadelo uvoz in izvoz. Torej, precej pomembno jutro je bilo. Dobro. Lepo prosim, da se vsi posedemo, potem lahko začnemo. Um, uh, Naslednja točka na dnevnem redu je zmenjava stališč s podpredsednikom Ansipom, ki je pristojen za digitalni enotni trg. To je letni dialog in sodi v okvir programa dela komisije. Besedo takoj predajem komisarju, ki nam bo podal svojo predstavitev in eh, takoj bom tudi odprla seznam vprašanj. Hvala lepa. Hvala lepa, da ste me povabili. To je moj drugi obisk danes some uh, uh, members of the parliament taking part in the... Uh, torej, sem vesel, da sem tukaj še drugič. In torej, bomo spregovorili o enotnem digitalnem trgu, kje smo pri vseh predlogih. Vsi vemo, da smo strategijo zagnali lani maja, decembra, pa smo že podali prva dva predloga, ki temeljita na strategiji enotnega digitalnega trga. Oba predloga smo podali torej decembra in to je seveda zelo povezano z vašim odborom. En predlog je govoril o pogodbenih obveznostih. Danes imamo 28 nizov pravil. Potencialno bi lahko imeli še 28 pravil tudi za spletno prodajo digitalnih storitev. Sedaj pa imamo predlog, ker bomo imeli samo dvoje pravil. Meri bomo torej za fizične dobrine in potem še za digitalno osebino. Potem pa tudi prenosljivost, to je drugi koncept. Zelo pomembno je, da začnemo z reformo avtorskih pravic v Evropski uniji. Seveda, prenosljivost ne bo rešila vseh težav, s katerimi se soočamo, je pa to znaten korak naprej. Kot vemo, 35 odstotkov evropejcev vsaj deset dni na leto preživi v drugi državi, članici Evropske unije. Veliko jih potuje v kakšno drugo državo članico in bi radi imeli dostop do zakonito kupljenih digitalnih vsebin. Vendar pa zaradi Omejitev avtorskih pravic tega nimajo. Istočasno pa vemo, da 20 odstotkov uporabnikov spleta v Evropski uniji uporabljajo VPN za dostop do digitalnih vsebin. Da pa uporabite VPN, seveda morate plačati praviloma. Plačati morate 6, 8, 10 evrov na mesec, morda celo 20 na mesec in če plačujejo, da imajo dostop do digitalnih vsebin prek VPN, potem seveda ne mislijo, da počnejo kaj napak. Avtori, imetniki pravic pa niso plačani. Za me je nemogoče, apsolutno nemogoče razumeti, zakaj obstajajo te omejitve za prenosljivost. Če plačajo enkrat za dostop do digitalnih vsebin v svojih državah, kako lahko potem rečejo, da druge teh sobi ne morejo imeti v drugi državi članici, torej dostopa do filmov, športa in tako dalje. Vem pa, da v nekaterih državah članicah politiki želijo konkretne časovne okvire, omejitve, 7 dni, 30 dni ali kaj takega. In v tem času bi prenosljivost bila dovoljena. I, I, I it's a, it's... Mislim, da to ni dobra ideja, kajti če želite vzpostaviti konkretne časovne roke, kaj boste rekli recimo ljudem, ki živijo v Kopenhavni ali v Malmoju na švedskem, na danskem. Vsak dan 50 tisoč ljudi prečka most, ker živijo v eni državi, vendar pa delajo v drugi. Podobna zgodba med Francijo in Luksemburgom, na primer. Ali pa med Bratislavo in Dunajem. Vsak dan morajo ljudje prečkati meje, zato kar delajo v eni državi, živijo pa v drugi. Kaj torej moramo narediti? Ali moramo začeti harmonizirati trajanje dopusta v Evropski uniji? Ne zdi se mi, da je to pametna ideja. Ljudje ne uporabljajo svojih mobilnih naprav samo, ko grejo na dopust. Nekateri ljudje potujejo zato, ker delajo drugot. Danes delajo tu v Belgiji, jutri pa morda v Franciji in pojutrišnjem v Nemčiji. Ali moramo torej postaviti kakšne meje, koliko dni lahko delate v drugi državi članici tekom določenega leta? Ta predlog, da bi določili konkretne časovne omejitve, recimo število dni, to bi bilo v nasprotju s temeljnimi človekovimi pravicami, ker bi to pomenilo, da morate potem ljudem slediti, kaj spremljajo, katere vsebine spremljajo. Aha, to pesem ste poslušali 4 minute 32 sekund. Zakaj ste poslušali to pesem? Zakaj ta film? To bi naredilo tako rešitev zelo drago, po mojem mnenju pa bi bilo tudi v nasprotju z temeljnimi človekovimi pravicami. Zato moramo postaviti ločnico, gre za naročnino, ljudje pa morajo potovati, koliko minut na dan, koliko dni na leto bodo preživeli v drugi državi članici. To ni tako zelo pomembno, sploh ne. Nekateri ljudje vlečajo usporednice z gostovanjem. Tam smo se odločili za neke omejitve, vendar pa, ko govorimo o pribitkih za gostovanje, uporabljate omrežje nekoga drugega. Ko pa govorimo o prenosljivosti vsebin, je to vaše, zato ste enkrat plačali, da imate dostop do te vsebine. Kako lahko nekdo reče, da v drugi državi morate plačati še enkrat? ali pa ne boste imeli dostopa do teh vsebin. Zato upam na rešitev, vem pa, da na ravni strokovnjakov je preveč držav izrazilo dvome. Dvome o tem, da bi dovolili prenosljivost, ne da bi določili konkretno število dni. Potem, vem, da nekatere države oziroma nekateri politiki želijo daljše prehodno obdobje. Zdaj je šest mesecev in to je razumno. Šest mesecev. Vedeti pa moramo, da od 15. junija 2017 bomo odpravili zaračunavanje gostovanja. In ko ne bo treba plačevati tega, bodo ljudje hoteli veliko bolj uporabljati svoje mobilne naprave, ko bodo potovali v druge države članice EU. In mi moramo zagotoviti zakonit dostop za vse tiste, ki želijo uporabljati svoje mobilne naprave po 15. juniju 2017, In če ne bomo uspeli zagotoviti zakonitega dostopa, potem bomo te ljudi pravzaprav prisilili, da bojo uporabljali še več VPN. In vemo, da kar 68 odstotkov filmskih gledalcev v EU je dejalo, da uporabljajo brezplačno nalaganje vsebin. Torej bo izbira bodi si zakonit dostop ali pa brezplačen dostop. Ampak ljudje če bodo morali uporabljati več brezplačnega dostopa, to pomeni, da ustvarjalci ne bojo nagrajeni in to ni prava pot. Toliko tole o našem predlogu za prenosljivost. Ponovno želim dejati in vas prositi, da podprete ta svežen, ta predlog, kaj ti gre za izjemno pomemben predlog. Potem letos, februarja, smo dali predlog o 700 MHz. Tukaj ne gre toliko za odbor IMKO, gre pa za vprašanje potrošnikov. V vsakem primeru. Danes namreč ni nobene predvidljivosti, nobene jasnosti. Kdo so deležniki? Ali so to ponudniki storitev Telekom? Ne vedo, koliko časa bodo še lahko uporabljali teh frekvence in zato moramo vsem deležnikom ponuditi več jasnosti in če bo jasnosti več, bodo pripravljeni tudi investirati. Pred dvema dnevoma smo predstavili naš svežen digitalizacije. Lahko bi rekli, da tudi ta ni tako zelo povezan z vprašanji potrošnikov, z našimi ljudmi, ampak. Um, industrija brez državljanov nima smisla. Ta vprašanja so zelo globoko povezana. Ta svežen za digitalni enotni trg je velik korak naprej in prosim vas za podporo pri tem svežnju. tudi nov akcijski načrt za e-vlado bo pripravljen. Tu gre predvsem za državljane. Maja, upamo, da 25. maja, bomo predstavili naš svežen e-poslovanja. Tu bo ponovno šlo za odbor IMKO. Danes, kot veste, smo dobili informacijo od javnih posvetovanj. Prav tako smo imeli tudi raziskavo skrivnih nakupovalcev. In kakšni so bili rezultati? Samo ena tretjina ljudi, ki so poskusili kupiti blago ali storitve iz druge države članice, so bili uspešni pri tem samo dva odstotka tistih, ki so skušali nekaj kupiti iz druge države članice. Niso mogli dobiti dostopa do spletnih strani. 27 odstotkov od tistih, ki so dobili dostop do spletnih strani, se niso mogli registrirati, zato ker so bili iz napačne države. niso imeli pravega IP naslova. Celo 32 odstotkov tistih, ki so imeli to srečo, da so se lahko registrirali, so imeli težave s plačilom. Tako recimo niso sprejemali njihovih kreditnih kartic. Kot veste, imamo v EU sistem SEPA, enotno območje za plačevanje. V teoriji to pomeni, da ni treba sprejemati vseh teh izgovorov, češ, da je težko sprejeti določeno kreditno kartico ali drug način plačila. Ampak v resničnem življenju je 32 odstotkov tistih ljudi, ki so se lahko registrirali, imelo težave in niso mogli plačati svojega nakupa. Ne trdimo, da mora vsakdo sprejemati kartico Mastercard ali Visa, lahko sprejmejo kartico Mastercard. Ampak, če sprejmejo kartico Mastercard izdano v Belgiji, mora sprejeti tudi kartico izdano v Franciji. Trenutno pa je to izgovor za onemogočene dostopa do storitev. In seveda, veliko ljudi je imelo težave z dostavo, 32 odstotkov je imelo težave z dostavo, 26 pa so imeli težave s plačilom. 36,6 odstotka vseh ljudi pa so bili uspešni, ko so želeli kupiti nekaj iz druge države članice preko spleta. In moje vprašanje zdaj je, ali je to res enotni trg, če samo ena tretjina vseh ljudi lahko kupi nekaj čezmejno. Upam, da ste vsi imeli dovolj časa, da ste si ogledali video posnetek. Če ne, utipkajte belk in geoblokiranje na YouTube in našli boste zelo skoncentriran posnetek o tem, kje smo v tem trenutku. Spremeniti se moramo, spremeniti moramo sedajni položaj, želimo zagotoviti dolžnost prodaje, kot bi prodajali doma. To seveda ne pomeni, da bo tu tudi obveznost dostave. Slišali so se nekateri glasovi znotraj Evropske komisije, čež da MSP-jem ni treba dobavljati, velika podjetja pa, ampak nekateri politiki imajo prvico reči, da morajo nekatera podjetja proizvajati izgubo. Kdo ima to prvico? Nekateri maloprodajniki imajo tudi svoje prvice spletne sisteme prodaje in distribucijo. To bo ostalo. Drugod imajo svojo spletno prodajo, vendar pa nimajo svojih sistemov dostave, pač pa imajo točke, kjer se pošiljke pobirajo. In tako mora ostati. Ampak diskriminacija na podlagi nacionalnosti ali kraja izdaje kartice, to ni spremljivo. lahko tudi nekateri zasebni ponudniki poberejo te pošiljke in jih dostavijo. Ali pa recimo, če želim um, poslati darilo mojih črki. Danes bodo rekli, ne sprejmemo vaše kreditne kartice, ker je izdana v napačni kartici. Pripravljeni so pobrati pošiljko, ampak danes imamo težave, zato moramo poiskati rešitev in ustvariti ponovno enoten trg. To nam je uspelo pred 30 leti, ampak samo v fizičnem smislu. Zdaj pa zaradi tega, ker naše življenje postaja vse bolj digitalno, vidimo, da se ponovno postavljajo ovire. Te ovire se vračajo in so vsak dan više, zato jih moramo porušiti in ustvariti digitalen enotni trg znotraj EU. Govoril sem o svežnju elektronskega poslovanja, ampak ko govorimo o dostavi pošiljk, se moramo dotakniti tudi paketnih pošiljk. Kot vsi veste, gre za zelo zapleteno vprašanje v Evropski uniji. Najnižje cene, če govorimo o paketih, ki tehtajo 2 kg in če gre za čezvejno pošiljko, to je 10,50 evrov na nizozemskem razlika med cenami za domačo dobavo in čezmejno znotraj EU je tudi najnižja, ravno na nizozemskem. Samo 1,6 kratnik. V nekaterih državah pa je razlika med cenami za notranje in mednarodne pošiljke 22 krat si predstavljate 22-kratna razlika. Kdo lahko plača tako visoko ceno? Ne želimo začeti regulirati cen za dostavo pošiljk na ravni EU, vendar pa si želimo več preglednosti. Želimo si neke vrste primerljivost Vemo, da imamo danes več kot 500 različnih cen, ampak želimo si vsaj več preglednosti in če jo dobimo, potem upamo, da bomo dobili tudi dejansko konkurenco in če bomo imeli dejansko konkurenco, potem sem prepričan, da bodo naša podjetja in naši državljani dobili tudi bolj dostopne cene. Ampak več kot 50 odstotkov naših podjetij in državljanov pravi, da so glavne ovire za razcvet e-poslovanja ravno visoka cena dostave paketnih pošiljk. Zato moramo tudi tu unesti več jasnosti. Eh, Potem drugi svežen vsebin v jeseni avtorske pravice čezmejni dostop. Seveda smo se morali ukvarjati tudi z izjemami. Govorim o izjemah na področju izobraževanja, govorim o knjižnicah, o invalidih. Poiskati smo morali rešitve tudi zato, kako ratificirati pogodbo iz Marakeša. To je sramota, že tri leta je, kar smo podpisali to pogodbo, zdaj pa očitno je prišlo do medinstitucionalnih sporov in Evropsko sodišče mora zdaj odločiti, kdo naj ratificira to pogodbo v Evropski uniji. Sami bi radi ponudili svojo rešitev če tudi bo oziroma če tudi ne bo Evropsko sodišče dalo rešitve do septembra, mi pa si vseeno želimo s tem svežnem vsebin ponuditi rešitev v zvezi s tem, kako de facto izvajati pogodbo iz Marakeša v Evropski uniji. Tako da upam, da bomo v tem procesu uspešni, ampak kot rečeno, sramotno je, da nam to ni uspelo v zadnjih treh letih. Um, torej, prost pretok podatkov. Ta predlog načrtujemo novembra. To je zelo pomemben predlog. Pomembno je dovoliti prost pretok podatkov po EU. Vemo, da nekateri želijo imeti podatke znotraj svojih držav, vendar pa, kot vemo, je to slepa ulica. V veliko primerih je nemogoče ponuditi kvalitetne storitve, če bodo ti podatki locirani zgolj znotraj majhnih držav članic in tukaj potem da bomo mogli povezovati tovornjakov. Naprimer, Skanja je povezala že več kot 200 tisoč tovornjakov in dobivajo podatke iz teh tovornjakov vsako drugo minuto. Potem pa seveda nudijo tudi na svet, kako izboljšati navade voznikov, na svete glede vzdrževanja, vedo, kje so tovornjaki in kam nameravajo iti in potem seveda bomo imeli te povezane tovornjake, tako da bomo lahko tudi preočevali z gorivom. Kaj pa se bo zgodilo s povezanimi avtomobili, če bo šlo za čez mejna potovanja, podatki pa bodo ducirani v eni državi, bodo potem morali imeti servisne centre v vseh državah, tudi v Luksemburgu in majhni Estoniji, odkud jaz prihajam sam, to bi bilo predrago in tudi ne boste potem dobili vseh prednosti velikih podatkov ali pa zdravstvo, zdravila. Če bomo imeli določeno diagnozo, samo 3, 4, 5 primerov na leto, in bomo potem seveda lažje diagnosticirali, če bomo povezali vse podatke, imeli velike podatke Zato je torej tako pomembno se povezovati. Ustvariti moramo torej okolje v Evropski uniji, kjer bo prost, varen pretok podatkov po EU mogoč in rad bi dajal še več. Sodelovati moramo in ustvariti okolje, kjer bo prost in varen pretok podatkov v EU, pa tudi s tretjimi državami, naprimer ZDA, kajti Digitalne storitve so globalne in vsi morajo imeti možnost dostopa. Potem predlog DDV, tudi novembra, intelektualna lastnina, direktiva na tem področju. Nisem govoril o piratstvu in načelo slediti denarju. To bo spet septembra z našim drugim predlogom o denarju avtorskih pravicah, kibernetska varnost, sporočilo na to temo in potem pregled direktive o audiovizualnih medijskih storitvah, pa tudi reforma telekomunikacijskih pravil. To je tudi zelo pomembno, tudi kar se tiče potrošnikov. Ne samo kar se tiče ponudnikov telekomunikacijskih storitev. Torej, to bo leto, veliko predlogov, naporno leto za vse. Vesel pa sem, da je Evropska komisija že imenovala, da je Evropski parlament že imenoval poročevalce za prve tri predloge in upam, da bomo otipljive rezultate dobili še pred počitnicami. Hvala lepa, sedaj pa sem pripravljen odgovoriti na vaše vprašanje. So... Odlično. Na mojem seznamu. Tudi jaz sama, še kdo? Koordinatorji seveda dobijo besedo prvi. Andreas, ste želeli govoriti? Ne. Evelin, prosim. Hvala lepa. Sicer se nisem javila k besedi, ker je tako ali tako jasno, da najprej spregovorijo koordinatorji in koordinatorke. Najprej hvala lepa za vse, kar ste nam povedali. To je zelo obsežno. Rada pa bi spregovorila še o temi, o kateri niste govorili. Namreč, kako bo z gospodarstvom deljenja in s platformami, kakšen časovni razpored imate pri tem, kajti to je nekaj, kar državljane tudi zelo zanima, pa tudi naš, nas poslance. Drugič, ti trije doseje, o katerih ste ravno kar govorili, spletne osebine, fizične dobrine in prenosljivost, da to so tri pomembne teme, o katerih se bomo posvetovali v Evropskem parlamentu. Kot poročevalka za spletne storitve ne morem obljubiti, da bomo končali pred poletjem, kajti to je tako kompleksna tema, da bo težko. In moramo potem seveda okrepljeno sodelovati z odborom Juri. Želimo pa delati dobro in razumno. Če bomo prehitri, bomo na koncu prišli do rezultata, ki ne bo dober in potem bo v pogajnih svetom vse skupaj trajalo dlje rada bi delala dobro, rada pa bi to zaključila še letos. Tako da boste tudi vi vedeli, kakšen je naš časovni razpored. Pred polletnimi počitnicami pa ne, niti pri najboljši volji to ne bo šlo, da bi imeli to na plenarnem zasedanju julija. Zastavlja se namreč veliko vprašanj, še prav posebno, kar se tiče povezave med spletnimi vsebinami, fizičnimi dobrinami in opredelitvami na obeh področjih. Tukaj je zelo veliko sivih področji. Veliko je pravne negotovosti, če se gledamo opredelitve, katera programska oprema v kakšni konstelaciji spada k enemu dosegu ali k drugemu. In tukaj mislim, da moramo predvsej še narediti, da bomo odstranili te negotovosti. Ko pa govorimo torej o fizičnih dobrinah, se zastavlja vprašanje, in to je tudi v resoluciji Evropskega parlamenta bilo jasno povedano, se torej izraža težava različnih pravnih okvirov, ali smo to kupili prek spleta ali ne. In to potem vodi do zmede državljanov in državljank, potrošnikov in potrošnic. Še prav posebno za MSP je to velik izziv, za katerega pa nismo prepričani, da ga je sploh potrebno imeti. Dobro, za nekatere to ni težava, za tiste, ki prodajajo samo prek spleta. Za tiste, ki razvijajo nove poslovne modele, ko delujejo tako spletno, kot tudi nespletno, pa morajo potem razlikovati, to pa mislim, da je nekoliko bolj težavno. To je drzen predlog Evropske komisije, potrebno se bo pogovoriti, kako nadaljevati na tem področju. Hvala lepa. Dan Dalton. Thank you, chair, and thank Dalton. Um, hvala lepa, predsednica, hvala lepa, komisar, da ste z nami. Najprej prenosljivost. O tem že dolgo govorimo, kar se mene tiče, imate popolnoma prav. Običajno to, tega ne rečemo iz naše skupine, ne dajemo odločne podpore komisije, vendar pa tukaj v tem primeru mislim, da imate popolnoma prav, pravi pristop. Zaščitili boste teritorijalnost, Prav tako pa se letejo te bistva težave. Ključ vsega je, bojim se, da bi se premaknili k nekakšnim vseevropskim licencam. Način, kako se lotiti tega, je, da resnično uredimo autentifikacijo na začetku procesa. Mislim, da smemo imeti časovnih okvirov, rokov. Potem izgubi smisel in bodo ljudje seveda iskali poti, da bi to obšli. Torej, autentifikacija je pomembna, če to ne bo ustrezno izvedeno, potem lahko pustimo odprta vrata za izzive, kar se tiče teritorijalnosti. Vendar pa načeloma ste prepoznali težavo in eh, imate pravi pristop. Podpiram ga. Kar se tiče digitalnih pogodb, kaj menite o tem, o razmerah, v katerih smo, ko bomo imeli različna pravila, za prodajo na spletu in na prodajo za prodajo, ki ni prek spleta. To bi lahko vodilo do veliko zmede, kaj ti oba načina se pogosto tudi združujeta. Rad bi torej slišal vaše mnenje. Ne morate prisiliti podjetja, da prodajo na trge, na, ne, na katere ne želijo. Še pa posebno, če morajo potem poštevati veliko pravil, ki so težavna. Torej, nasplošno podpiram to, kar želite storiti, vendar pa moramo to urediti na pravi način, sicer bomo odvrnili ljudi nasplošno. In tu moramo biti previdni. Potem pa tudi razprava, ki se razvija, kar se tiče digitalnih pogodb, kar se tiče uporabe podatkov kot valute. Tukaj moramo biti previdni, kajti to bi ubilo model brezplačnih aplikacij. To je zelo privlačen model, ki ga milijoni uporabljajo vsak dan. Torej, previdni moramo biti tudi na tem področju. Prav tako pa ste omenili YouTube, to je dobro, vendar pa upam, da ne želite, da eh, bomo plačevali za video, ki ste ga predlagali. Ne želim zmede. Pri komisiji komisar Oettinger včeraj je tudi govoril o možnih predlogih o prestobinah za YouTube, naprimer. in nekakšne davke za nove aplikacije. In odgovor ni bil prav pozitiven. Komisija je dejal, bo šla po tej poti. In prav tako je predlagal in je dejal, torej, da imajo veliki zaročniki težave. Seveda, meni se zdi, ker se niso prilagodili na digitalni svet. Ne morejo se skrivati. Konkurenca je pač posod. Torej, prosim, ne pripravljate zakonodaje na teh področjih, kajti tako boste potem uničili način, kako milijoni ljudi uporabljajo internet. In potem ekonomija deljenja. Tukaj je seveda potrebno pomisliti na potrošnike. Veliko podjetnikov imamo milijone, ki izpostavljajo nova podjetja na področjih, ki jih sploh nismo poznali, sploh nismo vedeli, da imamo trge na teh področjih. Tako, sedaj pa moram na stranišče, bom pa prišel nazaj v pravem času za vaše odgovore. Ja, dolgo dopoldne je, Dita Haranzova, prosim. Hvala lepa, hvala lepa, komisar, da ste z nami. Žal ste zaradi dolgega glasovanja nas veliko zamudili, veliko jih je že odšlo. Vaš Vaše delo je zelo pomembno za naš odbor, večkrat bi se morali srečati. Prav tako sem vesela, da smo, zahvaljujoč vam, se sedaj premaknili od besed k dejanjem. Vidimo prve predloge komisije in vsaj v imenu naše skupine vam lahko obljubim, da bomo storili vse, kar je v naši moči, da bi dosegli napredek. Kaj ti želimo? kaj spremeniti za naše državljane. Omenili ste veliko predlogov, ne bom šla v podrobnosti, rada pa bi vedela več o vaši nedavni pobudi, kar se tiče e-vlade in eh, pobude za oblake. To je naredilo name vtis in to je točno pot, po kateri bi lahko zmanjšali uvire na eh, skupnem trgu. Vendar pa bo to precej drago. Dejali pa ste, da ne bo financiranja EU, in tudi ne javno-zasebnih partnerstv. Torej, bi rada vedela, ali ste upoštevali tudi ekonomske in politične razmere v EU. Imate kakšne povratne informacije na tem pomembnem področju držav članic? Julia? Sabin ali Pascal? pa se odločite, kdo bo govoril v imenu ALS, potem bodo vse skupine. Adita, še nekaj? Se oprečujem. Oditi moram, ne na stranišče. Imam sestanek s predsedstvom, glede še ene pomembne teme. Torej, meri bomo krok skupin, potem pa bodo vsi drugi dobili še besedo in prosim vas, da ste kar se da jedenati. Minutka. Potem bo imel seveda čas komisar za odgovore nekoliko pozni smo, vendar pa bomo nadaljevali do 12.10, če lahko. Zadnjih 20 minut pa bomo govorili o homologaciji motornih vozil, kajti to je zelo pomembno vprašanje za potrošnike. Julia, potem pa Sabina in Pascal, odločite se kdo. Hvala lepa. Podpredsednik, lepo, da ste z nami tokrat bom ostala, tudi za vaše odgovore. Strijam se s tem, kar ste dejali glede prenosljivosti in geoblokiranja. Resnično pomembno je, da ste prevzeli vodilno vlogo na tem področju. Naj pa omenim, da je seveda dobro, da bomo maja dobili predloge o geoblokiranju in trgovini. Javna posvetovanja komisije so pokazala, da je za potrošnike največja težava geoblokiranje. In tukaj je potrebno doseči napredek. Vemo tudi, da bo predlog o avtorskih pravicah podan septembra, nekoliko kasneje, tega ne moremo spremeniti, vendar pa eh, satelitska in kabelska direktiva ni pod vplivom tega in bi se lahko tega letili prej. Kar se tiče avtorskih pravic, tukaj imamo nekatere protislovne informacije glede sporozuma iz Marakeša. Imamo časovni razpored, kjer bi sporozum iz Marakeša uveljavili šele v zadnji četrtini leta. Da pa, če prav razumem, boste to predstavili septembra skupaj s svežnjem o avtorskih pravicah. Lahko to res pojasnite in točno poveste, da bo to ločen, svežen, kaj ti implementacija Marakeša je popolnoma nekontroverzna, to lahko spremimo hitro. Upam, da bomo to izvedli v obliki uredbe, tako da ne bomo izgubili še dve leti za fazo izvajanja. Tudi kar se tiče svežnja avtorskih pravic, tukaj je to vsaj predlog na to temo, potem pa še kabelski in satelitski predlog, vendar pa ne vem, kako bomo to izvrševali, kako bo komisija to storila. Bomo imeli revizijo direktive ali pa bo to v vašem novem predlogu. To ni popolnoma jasno. Potem omenjate knjižnice in ozobraževanje, niste pa omenili izjeme za raziskave. Miniranje podatkov, to je na dnevnem redu, pa tudi drugi pomembni elementi za raziskovalce. Dobro bi bilo vedeti, ali bomo imeli eno celotno izjemo za raziskave ali pa bomo imeli različne. Potem gospod Dalton je že omenil pomembne točke o pristojbinah na YouTube. Ne vem, kako bi to lahko delovalo z direktivo o e-trgovini. Mislim, da komisija ne želi odpirati te direktive, če je tako. Potem je platforma, ki dovoljuje nalaganje video z trete strani, nekaj časa ne moremo zaračunati ne more biti pristojbin. Torej, rada bi, da jasno poveste, da reforme tega varnega pristana ne bo. In kar se tega tiče, mislim, da je nekoliko presenetljivo, da se je komisija odločila izvesti posvetovanje o dodatnih avtorskih pravicah, pomožnih avtorskih pravicah, O tem smo se veliko pogovarjali pred letom, nismo v parlamentu o tem glasovali. To ni nikakor nova tema, čeprav sedaj komisija zahteva še več. Ne samo za časopise, temveč za vse založnike. Zakaj se to vedno znova pojavlja, čeprav je parlament bil proti takemu predlogu? Zakaj se ta tema torej potem izpostavlja in blokira celotno temo avtorskih pravic, čeprav predsednik Juncker dejal, da je to glavna prednostna naloga za komisijo. Hvala. Sabine. Sabine. Hvala lepa, da spet imamo možnost si izmenjati mnenja. Naj se vrnem na nekaj točk. Najprej prenosljivost. Večkrat smo že slišali, da je potrebno torej verificirati stalno prebivališče. To je ključna točka v tem dosjeju. Tako kot vi, sem mnenja, da časovna omejitev ni smiselna, tega ni potrebno opredeliti pod pogojem, da bo prebivališče potrošnika jasno opredeljeno in preverjeno, tako da ne bo možno obiti določenih pravil. Potem bi to morali drugače urediti. Dejali ste tudi že, da nasplošno podpirate načelo teritorijalnosti na področju audiovizuale, tudi za filme in tudi podeljevanje licenc je potem odvisno od eh, autentifikacije, da bo to ustrezno delovalo. To ni bolj podrobno predrejeno v predlogu komisije, zato bi radi vedeli, kako bo to izgledalo. Komisija tukaj prek delegiranih aktov želi urejati. Mene pa zanima, kakšne postopki bodo za to verifikacijo, kajti tudi to je pomembno za pogodbe med ponudniki storitev in potrošniki. Potem pa še druga točka, o kateri ste govorili, neupravičeno geoblokiranje, tudi tu je na veliko področjih omejeno prek eh, naslova IP ali kreditne kartice in tukaj se je zastalo vprašanje, sveda kako bomo prek prenosljivosti to izničili, kako pa bomo verificirali prebivališče. Tukaj bomo morali imeti jasno ločeno oboje v uredbi. Naprimer, nizozemska železnica ima ponudbe na spletu, vendar pa samo, če plačam z nizozemskim bančnim računom. Če želim plačati z nemško kartico, pa ne gre. Torej, veliko je zadev, ki jih je potrebno še urediti. In tukaj imate našo polno podporo. Pomembno za celotno strategijo pa je tudi izgradnja infrastrukture, eh, steklena vlakna, govorili ste tudi o frekvencah, znotraj držav članice še veliko razlik, kar se tiče radijskih frekvenc. Kaj menite, kako bi ta velik razkorak v naslednjih letih lahko izničili, kako bi dosegli nekaj več enotnosti. In potem v tem kontekstu, kaj menite o konkurenčnosti na področju telekomunikacij? Vektoring, recimo v Nemčiji. In eh, mislim, da se o tem pogovarjate tudi pri komisiji. Kar se tiče direktive o vizualnih storitvah, pa se bomo pred poletjem s tem intenzivno ukvarjali. In tukaj me zanima, kakšno je stališče komisije, kaj se tiče območja uporabe. Kako se vidi nelinearne in linearne storitve, koliko se da narediti, kar se tiče varstva potrošnikov, varstva mladih, oglaševanja, vse to je pomembno. Tukaj bi bilo zanimivo dobiti nekaj splošnih zamisli. Potem pa tema avtorskih pravic, Tukaj niste govorili samo o omejitvah in izjemah, že kolegi so popraševali o tem, tudi o invalidnih osebah. Okoliko pa so evropske institucije pripravljene to narediti dostopno za vse te skupine prebivalcev? Tudi to me zanima. Hvala. Lepo vsak minuto. Pascal Remo, Kaja Kalas in potem še jaz. Minuta torej. Hvala lepa spoštovani komisar, verjetno mi bo uspelo v minuti, najprej torej fizične dobine in direktiva, ki je predložena. Nekdo, ki kupuje prek spleta, ima enake elemente kot tisti, ki plačuje, ki kupuje ne prek spleta. To se mi ne zdi torej smiselno razlikovati. Zakaj torej komisija to počne? zakaj imajo spletni nakupovalci več pravic kot tisti, ki nakupujejo prek spleta. Drugo vprašanje, komisija je že napovedala, da bo morali pregoditi tudi v okviru refita eh, pravila glede nakupov, ki se ne upravljajo prek spleta. Imamo jasen časovni razpored, dokdaj bi komisija želela predelati to direktivo. Potem naslednje vprašanje, govorili ste o prenosljivosti digitalnih vsebin in o ljudeh, ki pač eh, delajo ali živijo v različnih državah članicah. To je kar precej ljudi po Evropi, ampak spet ne toliko, kar nekaj milijonov je takih primerov. Vendar pa dejali ste, da tega ne bi omejevali na dni, ko bi lahko potem to prenosljivost uporabljali. Govorili ste tudi o roamingu in o direktivi, ki jo je napovedala komisija za pravično uporabo. To bi naj prišlo do konca leta. Šef Proximusa, enega od belgijskih mobilnih ponudnikov, je dejal, da si lahko predstavlja, da bi imel to pravično uporabo na 40-50 dni. Za nekoga, ki se vsak dan vozi na delo v drugo državo, bi to bila katastrofa. Tudi sam sem tak primer, ker bi potem ta odprava roaminga de facto in de jure ne obstajala. Mi lahko potrditi, da komisija ne razmišlja v tej smeri, da ne bi torej imeli 40 do 50 omejevalnih dni pri tej direktivi o pravični uporabi. Hvala lepa. Hvala, gospod podpredsednik. Najprej nekaj. Prosim, da me poslušate. Ja, glede tega, S čimer se sedaj ukvarjamo, to, kar je komisija predlagala, zlasti, ko gre za pravice potrošnikov glede digitalne osebine. To je odlično, kajti sedaj imamo tudi nekaj pravnih aktov o tem in komisija žal ni odgovorila na vse v svojem predlogu. To imamo v mislih o tem, kako zagotoviti usklajenost med različnimi zakonodajnimi akti glede materialne, nematerialne podpore pri digitalni osebi, pri drugem pri tem, ko imamo nakup na spletu ali izven spleta. Torej, tu vidimo križanja, ki še niso jasna, glede obeh besedil, pa se strinjam s pomisliki Evelin. Če imamo dva sistema zaščite potrošnikov istočasno, potem imamo tu specifično zaščito za spletni nakup in če je tako, potem so potrošniki tisti, ki morajo razumeti dva različna pravna okvira in imamo občutek, da ko gre za spletno nakupovanje, da je to boljše za podjetja, ne pa toliko za potrošnike. Glede vseh razsežnosti, glede trajanja, to mogoče ni pravi zorni kot, zato da bi se odzvali na vse izzive, ampak načelo teritorijalnosti mora ostati celovito, kajti s tem bomo lahko zagotovili prispevanje vseh akterjev, ki imajo prednosti zaradi takšne kulture. In če bomo pozabili na trajanje, potem bo šlo za preverjanje kraja prebivališča ali običajnega prebivališča, na to se moramo osredotočiti, kajti uredba, kot obstaja danes, ni jasna glede tega. In na zadnje še nekaj o platformi, omenjali ste YouTube, ampak tu imamo dve tretjine uporabnikov in le deset odstotkov je umetnikov kako poskrbeti za to, da na tej platformi ne bomo imeli veliko vrednosti, ne da bi vplivali na gospodarske subjekte istočasno. Kaj je Kalas? Thank you. Uh, Hvala lepa. Čisto kratko, konkretno vprašanje, ki ni povezano s predlogi, ki jih imamo trenutno. To je povezano z direktivo o e-trgovini. Vprašanje torej, kaj Evropska komisija počne, da bi zagotovila enotno izvajanje te direktive. V veliko državah članicah vidimo razprave, ki so povezane tudi s terorizmom, ko države članice izvajajo direktivo na zelo raznolike načine. Kaj so nezakonite vsebine, naprimer, in kakšni, kako se izvajajo postopki obveščena in tako dalje. Ali počnete kaj, da bo ta direktiva izvajana enotno, na enak način posod? Hvala. Ja, tu imam sedaj kratek seznam. No, ne pričakujem odgovore na vse, ampak recimo glede zaščite podatkov. Dobro je, da bomo glasovali o tem, potrebujemo jasne smernice glede tega, kako se to izvaja. Treba je poskrbeti za to, da ko preučujemo digitalno vsebino, plačevanje s podatki in drugo, da imamo tak pristop, ki bo deloval v praksi, da ne bodo digitalni akteri v konfliktu z GDP-ja. Kajti tu imamo dva zakonodajna akta, ki sta lahko tu v nasprotju, tako da moramo to uskladiti. Glede vaše točke odgovornosti posrednikov, zlasti na platformah, tu je veliko pomislekov, glede tega, da bi vsega, imeli dodatne odgovornosti za posrednike na platformah, da to ne bo ponovno precej težko za njih, da potem ne bodo mogli poštevati vse zakonodaje, treba paziti na to. Glede standardizacije, obravnavali smo tudi TTIP včeraj, zlasti potrebo potem, da je treba stalovati z ZDA glede digitalne rasti, In tu moramo biti zelo previdni, da ne bomo oblikovali evropskih standardov, ki se bodo razlikovali od ameriških in mednarodnih standardov na področju, kot so recimo kibernetska varnost. Ali se zavedate te razprave, ki poteka in je povezana s standardizacijo in s TTIP-om pomembno, da imamo globalne standarde? Glede geoblokiranja, vemo, da na enotnem trgu ne smemo imeti diskriminacije istočasno, pa ne silimo tradicionalnih podjetij, da ponujajo isto blago po isti ceni v vsaki trgovini v Evropi. Treba je poskrbeti za to, da imajo lahko potrošniki še vedno raznoliko izbiro, raznoliko vsebino. Potrebujemo zelo veliko vsebino, veliko raznolikosti pri izbiri. Toliko iz moje strani, glede tega, kar smo obravnavali prejšnji teden, biti moramo previdni glede opredelitev platform tako da bomo tudi v prihodnosti pri opredelitvah poskrbeli za vse. Kajti platforme se zelo razlikujejo po sektorjih. Želite odgovoriti na vprašanje v nekaj minutah in prepričana sem, da lahko potem to nadaljujemo digitalno in na spletu. Hvala lepa. Ja, zdi se mi, da ni potrebe potem, da bi tu ustvarjali nekaj, ne vem, z moje strani kajti Viki Ford je že zaključila to razpravo. To so bile moje misli, pravzaprav ne vem. Ne vem, zakaj sprašujete mene, naj sodelujem na tem sestanku. Vsem se strinjam s predsednico. Ja, dobro. Skušal bom podati nekaj komentarjev, ampak ja, vi mi pokažite, kdaj moram zaključiti. Razpravo teh komentarjev. Glede platform začel bom na tej strani. Glede platform. Ja, prav imate, ko pravite, da imamo zelo raznolike platforme. Tisti, ki omenjajo platforme, imajo različne stvari v mislih. Nekateri razmišljajo o raziskovalnih, o aplikacijah na netu. Včasih imajo tu te aplikacije tudi lansno promocijo In kje lahko najdemo tu tržne vodje, vodje na področju marketinga? Mislim, da moramo dati nekaj odgovorov tistim, ki želijo več preglednosti. Nekateri drugi, ko govorijo o platformah, razmišljajo o zaščiti potrošnikov. Razmišljajo o tem, recimo, kako je z vozniki taksijo. In ja, seveda, vsi, ki delujejo na evropskem trgu, morajo spoštovati naša pravila. Ampak mi, ki sprejemamo politične odločitve, moramo vedeti, da je to delitveno gospodarstvo, ki bo ostalo zelo, zelo dolgo časa, mogoče za vekomaj. Kajti tu imamo nove tehnološke možnosti. Vsi se morajo prilagoditi, vsi akteri. To je posem jasno v Evropski komisiji, nimamo nobenih načrtov, da bi uničili inovacije, da bi regulirali platforme. Ne, preprosto ne. Nekateri drugi, ko govorijo o platformah, pa razmišljajo o tem, koliko je to vredno. Kakšne so omejitve? Imamo različne platforme, recimo za glasbo. Nekatere platforme temeljijo na članstvu imajo 140 članov na mesec in te platforme prispevajo k temu, da glasbeniki zaslužijo 1,6 milijarda leto. Recimo Spotify. Pak ne govorimo le o Spotifyju. Torej, tu imamo druge platforme spet, ki so podprte z oglaševanjem. In te platforme prinašajo milijardo leto kontaktnih oseb na mesec, ampak prispevajo pa nič cela 6 milijard evrov za glasbenike. 140 milijonov članov in 1,6 milijard, po drugi sebe imamo milijardo in le nič cela 6 milijard dobička. Torej, te platforme pravijo, ne vemo, kaj se dogaja pri nas na platformah. Mi smo neutralni posredniki. ta pravila morajo biti bolj jasno. Kdaj lahko rečejo, da so neutralni posredniki in kdaj moramo reči, da ne. Oprostite, ampak to ne drži. Vi prodajate nove produkte z dodano vrednostjo, uporabljate vsebino drugih akterjev brez plačila. No, ne kažem eh, na nikogar s prstom, na nobeno platformo, ampak jasno je, da morajo biti ta pravila bolj jasna. to načelo, da nekdo upozori na nekaj, ko to opazi. Ja ne vem, ne vem, če je to črno-bela situacija. Na nekih platformah imamo nezakonito sabino in to deluje. Tega niso omaknili. Ampak, če imamo pravno sabino, ki se nezakonito uporablja na nekaterih platformah, potem bo to trajalo nekaj časa. In tako je po nekaj minutah če bodo končno umaknili neko pesem, neko vsebino iz platforme, bo nekdo drug dal isto pesem na isto platformo. In sedaj glasbeniki prosijo, prosim, da to umaknete, prosim, da tega ne dajete več na splet. Tako da smo morali poslušati vse te glasbenike, ki se danes pritožujejo in ne gre le za strah glede plačila, ki je zelo pomembno vprašanje, kolikor jaz to razumem, ampak gre tudi za to, kako ustvariti iste konkurenčne pogoje med temi platformami, kjer imamo členarino in tistimi, kjer imamo oglaševanje. Tako da smo se v Evropski komisiji odločili, da ne bomo imeli horizontalnega pristopa, da bi skušali urediti vse platforme z enim zakonodajnim aktom. To je nemogoče če govorimo o varnih pristanih. To bo ostalo takšno, kot je. Odločili smo se, da bomo imeli pristop, ker bomo pravčevali konkretne težave, da bomo iskali rešitve pri konkretnih posamičnih težavah. In tu ne bomo spreminjali osnovnih načel interneta. To ne bo naš pristop. Potem glede geoblokiranja. pri tem predlogu, da bi to prodajali na tak način, ne gre za to, da bi imeli iste cene posod. Ne, gre za svobodo podjetnikov. Kot vemo, imamo lahko shopping centre v mestih, so lahko mogoče te cene niže kot nekje na podeželju, ker je več prometa, ampak tako bo ostalo. Cene bodo različne. Potrošniki pa morajo imeti izbiro če prosite za previsoke cene, potem moram imeti pravico, da grem drugam, v drugo trgovino, drugam na splet. Tako da to mora ostati isto. In še enkrat bi rad rekel, da ta obveznost, da prodajamo na domu, to ne pomeni, da bo obstajala obveznost, da potem to nekaj, nekdo to tudi dostavi. Pak ta obveznost te prodaje, koliko jaz razumem, pomeni, da da imamo tu prodajno pravo, ki velja. Kako bo to povezano z Rimom ena in z drugim ja? To moramo res pojasniti, ampak ta rešitev bo enostavna rešitev. In ti prodajalci ne smejo biti zaskrbljeni zaradi jezika, ki ga uporabljajo tu, pri teh oznakah in drugem. Torej, recimo to govorim tudi o različnih jamstvih. Če bo prišlo do težav, moram jaz vrniti nazaj te naprave na tistem kraju, kjer sem to tudi dobil, kjer so mi to prodali. In ni treba, da je prodajalec potem zaskrbljen, kako bo potem dobil te naprave iz različnih regij Evrope. Ne vem, razmišljamo o tej ideji. Potem glede standardizacije. To je zelo pomembno vprašanje. Da ustvarimo odprte standarde na različnih področjih. Pred dvema dnevoma sem imel sestanek z Jenny Romici iz IBM-a in lahko rečemo, da je IBM skoraj da evropsko podjetje, ker so tu že skoraj da sto let na evropskem trgu. Tako da tudi pri IBM-u pravijo, da obstaja potreba potem, da skupaj z američani oblikujemo odprte standarde. Torej, recimo, če govorimo o internetu, potem moramo reči, da ja, da imamo tu več kot 600 različnih standardov v Evropi, ko se ukvarjamo s tem. In Za majhna podjetja je to skoraj da nemogoče, da bi razumeli vse te standarde in skladno s tistimi, ki recimo proizvajajo gospodinske naprave. Če želite hladilnik povezati eh, s pralnim strojem, s savcem, potem morate ustaviti čip vse te naprave. In seveda je cena tega čipa 50 evrov. To je velik strošek, 50 evrov. Ampak pravijo, da če bi imeli odprt standard, bi bila cena le 1 evro. Zato, da bi povezali te različne gospodinske aparate doma. Torej, tu se poraja vprašanje, zakaj morajo naši potrošniki plačati 49 evrov več? In tu gre za vprašanje o konkurenčnosti našega gospodarstva. Torej, radi bi imeli takšne procese standardizacije, da bi to upoštevali pet prioritetnih področji, vključno z internetom in z drugimi področji. Torej, standardizacija mora ostati takšna, kot je. Gre za proces, ki temelji na prostovolnem delu in ostati mora tako, kot je, ampak seveda z rabo denarja evropskih dakoplačevalcev lahko sprožimo te procese, lahko pospešimo te procese pri nekaterih konkretnih prioritetnih področjih. In to bo naš način dela. Odgovornost posrednikov. No, ponovno, o tem sem že govoril, ampak mislim, da sem se dotaknil tega že prej. Nimamo horizontalnega pristopa. Varni pristani morajo ostati, ampak potrebujemo bolj jasna pravila. To ni tako plodno, da bi le okrivili neke slabe platforme in da ne bi storili nič. Ja, tudi to ni dobra ideja. Tako? In potem seveda lahko rečem, da nimam nobenih načrtov, da bi urejali YouTube, taksije in drugo. In ja, dobil sem te informacije preko medijev, da nekateri evropski komisiji razglabljajo o tem, da bi obdavčili YouTube. Ampak ne, oprostite, nisem med tistimi, v teh skupinah, kjer nekdo govori o tem. Ne vem, o čem govorijo. Ne vem, če sploh govorijo o tem predlogu Evropske komisije. Ne, ne, ne. Sploh ne. Nikoli nisem podpiral takšnih idej. Ampak še enkrat. Če bo obstajala potreba, potrem, potrebujemo bolj jasna pravila, ja. Potem nosljivost nimamo konkretnih predlogov, zato ker ni potrebe po tem. Ampak to članstvo mora biti ločnica pri prenosljivosti. Identifikacija je pomemben del tega procesa. Torej, zaščititi moramo načelo teritorijalnosti, kajti tu gre za financiranje novih filmov. Recimo, to temelji na načelu, teritorijalnosti. Nisem proti temu načelu, sem pa proti izključnih pravicah glede na ozemlje. Nekateri pravijo, da moramo tem morbitnim vlagateljem zagotoviti izključne pravice glede na ozemlje. Ampak oprostite, nimate teh izključnih ozemeljskih pravic že danes. Pomislite na 20 odstotkov internetnih uporabnikov, ki uporabljajo IPN za to, da dostopajo digitalne vsebine, ali 68 odstotkov tistih, ki uporabljajo sistem brezplačnega nalaganja filmov. Po direktivi KAPSA zakonito gledano ni absolutnih izključnih ozemljskih pravic in tisti, ki nekaterim zagotavljajo izključne ozemljske pravice, danes Ne pravim, da lažejo tem morebitnim vlagateljem. To ne obstaja. Imeli smo nek pravni dostop do digitalne osebine. Naš cilj je, da bi imeli pošteno plačilo za tiste, ki so imetniki pravic, ki so ustvarjalci. Ja, čas teče, ampak kome sem začel? Obravnavati moramo nekaj drugega. Naslednjo točko. Dobro. Prenosljivost. 1,7 milijonov ljudi, ki delajo vsak dan v drugih državah. Dobro, tega smo sotaknili, platforme, to smo omenili. Delitno gospodarstvo, rekel sem že, da ta komisija noče ubiti inovacij. Ne bomo regulirali platform omenil sem tudi omejitve pri aktih. Toliko je bilo vprašanj in vendarle je vsak poslanec omenil vsaj pet ali petnajst različnih podvprašanj, tako da je tako težko odgovoriti na vse. Glede frekvenc. Ja, v nekaterih državah imajo hude težave glede tega, kako zagotoviti 700 MHz za ponudnike telekomunikacijskih storitev, ker je težko urediti digitalne vsebine v tem pasu. Tiste države prosijo tudi za daljše prehodno obdobje, ampak tu gre za konkurenčnost. In ne le za konkurenčnost v Evropski uniji, ampak gre za svetovno konkurenčnost in ja, seveda, mi lahko zagotovimo daljše prehodno obdobje, lahko traja 2 let, 20 let in tako naprej, ampak kje bomo takrat? Če bodo ta prehodna obdobja tako dolga, nam se mudi, ker zamujamo, tako da moramo pohiteti gre za našo prihodnost. In če nekdo prosi za dodatne roke, potem bomo to plačali z našo prihodnostjo in ne vem. Potem morajo o tem odločati politike, ampak jaz ne podpiram takšnih idej. Dobro. Ali lahko nekaj pravim, gospod komisar, oprostite še avtorske pravice, dodatne avtorske pravice, tega sem se dotaknil, to je bilo pomembno vprašanje. Torej, mi smo sedaj začeli izvajati še eno javno posvetovanje, kajti nekateri v publikacijah so prosili za dodatne avtorske pravice. Kot vemo, sploh ni jasno. V Nemčiji nekateri pravijo, da ne želijo imeti dodatnih avtorskih pravic pri izdajanju celotni Evropski uniji. Nekateri drugi pravijo, da moramo to urediti, takšne goljufije pri zdajateljih Evropske unije. Ne vem, razmislimo o Allgemeine Zeitung, Springer, tu imamo različna stališča znotraj Nemčije. Ampak številne države članice Številni izdajatelji so spraševali o tem, o teh eh, pravicah sosedov, različni založniki, tisti imetniki za izdajanje glasbe, ampak verjetno so v isti situaciji, v isti situaciji verjetno nimajo istih pravic, kajti omenjali so ta vprašanja in mi v Evropski komisiji nismo pripravljeni tega podpreti. Žal, imeli smo že javno posvetovanje, pogovarjali smo se o tem in sedaj imamo dovolj informacij za učinkovito sprejemanje odločitev. Če sem pa sem iskren, tega nismo obravnavali. Nismo imeli javnih posvetovanj. In za časa javnih posvetovanj imamo tudi to vprašanje, tudi to se je pojavilo v svobodi. o svobodi panorame. Ne moremo reči, torej, da smo se pogovarjali dovolj o teh vprašanjih. Sedaj bomo sprejemali odločitev. To ni pošteno. Ne. Mi bomo sestavili naš predlog septembra, potem, ko bomo dobili informacije iz javnih posvetov. Dobro, hvala lepa. Hvala, ker ste me povabili sem. Vem, da bomo še naprej v stikih tudi na digitalni ravni. Ja. Če bo preveč vprašanj, bo to zapleteno, ampak ja, jaz se trudim po najboljših močeh. Ampak rad bi računal na vašo podporo. Ker smo imeli tako dolgo glasovanje do povdne in ker je bilo toliko zapletenih vprašanj, nam sedaj primankuje časa. Zamujamo. Naslednja točka na dnevnem redu do povdne je predstavitev komisije o homologaciji in tržem nadzora motornih vozil To je zelo pomembna predstavitev za potrošnike po celotni Evropi. Me slišite? In rada bi res poskrbela za to, da imamo dovolj časa za to obravnavo odboru. Komisija, zelo dobro, da ste z nami tu sedaj, ampak poročevalec je zaskrbljen, ker noče vsega, da sedaj na hitro pravimo to razpravo. Ne vem, če želite, da to preložimo, bi lahko to obravnavali 24. maja. Čez en mesec. Lahko bi se začeli s predstavitvijo komisije, ampak sumim, da v 20 minutah ne boste imeli dovolj časa za predstavitev in vem, da da morajo nekateri glavni poročevalci v senci na letala. Komisije. Želite to predstaviti, tako da boste čez en mesec predstavili svoje stališča, tako da bo imeli takrat vsaj eno uro v odboru za predstavitev razpravo. Ne, pol ure. Dobro, pa imeli boste vsaj pol ure za pravo predstavitev. Kaj pravite komisija? Uh, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Ja, seveda razumemo to omejitev s časom, tako da vseeno menimo, da moramo odločitev spriti skupaj z vami in sporočevalcem. Glede tega, kakšen je najboljši način prihodnjega dela. No, ali smem kaj predlagati? Predlagam, da je ta predstavitev na spletu, tako da začnejo se to brati da lahko začnejo vsi z vami imeti dvostranske pogovore, neformalne pogovore, to je javno in uradno razpravo pa bomo imeli 24. maja. V redu? Je to v redu? Se strinja tudi poročevalec. Ja, hvala. Ja, mislim, da sedaj, ko sem videl to predstavitev, je zelo dolga, zelo zapletena. Ja, odlično delo, ampak je predolgo, je prezapletena, ni dovolj časa za razpravo. Sedaj bi pa dodal, da ta enomesečna preložitev pomeni, da ne bomo tu preložili pravila, ker ne bomo nič predlagali tu kar nekaj časa. Torej, to ne pomeni, da bomo tu preložili poročilo. Ja, popolnoma sestri, mislim, da moramo to preložiti na 24. maj in še nekaj. Kot veste, imamo tudi drug odbor oba z Daltonom sva tam člana v Imisu, torej to je preiskovanje odbor, ki preučuje Volkswagenov škandal, tako da bi radi imeli nekaj časa, da tam delamo, da preučimo tudi izsledke, to bo vplivalo na naše predloge pri homologaciji. V redu je, če preložimo. To podpiram dobro in imeli bomo tudi možnost, da bodo eh, z nami tudi drugi člani, da bomo tu v večjem številu. Dobro, ste za vsi za, ja, hvala. Prisrčna hvala vsem ker smo tako trdo delali danes. Hvala lepa.